Okay, colleagues, uh, please take your seats. I'm going to start with the. Uh, kolegice in kolegi, prosim, če se posedete, začeli bi z sprejetjem dnevnega reda. Če ni nobene pripombe, je dnevni red potrjen. Še enkrat dobro jutro vsem. Tako, kolegice in kolegi, točka dve. Obvestila predsednika najprej jezikovni režim. Žal, dansko, latvijsko, grško in hrvaško danes ni na voljo. Kar zadeva sklepe koordinatorjev, imenovanje poročevalcev, koordinatorji smo se odločili, da zastavimo ustno vprašanje za resolucijo o razmerah v sredozemlju. O tem bom eh, več povedal čez nekaj trenutkov. Potem eh, so se koordinatorji odločili tudi za zastavitev ustnega vprašanja za resolucijo o obnovitvi strategije notranje varnosti EU tretja zadeva, gospa Laura Ferrara iz skupine EFDD je bila imenovana za poročevalko za letno poročilo o temeljnih pravicah v EU za obdobje 2013-2014. Gospa Monikova Flašekova Benova, skupina SD, je bila imenovana za poročevalko za mnenje o poročilu odbora KONT o Evropskem uradu za boj proti goljofijam OLAF. Gospod Jozef Weidenholzer iz skupine SD je bil imenovan za poročevalca za mnenje o poročilu IMKO o razpečevanju podatkov za satelitsko opazovanje eh, zemlje v komercialne namene. Gospa Monika Makova iz skupine EPP pa je bila imenovana za poročevalko za mnenje o poročilu KONT o letnem poročilu 2013 glede boja proti goljofijam. Sam sem bil tudi imenovan za člana ki bo odgovoren za implementacijo načela enakosti med spoloma v delu odbora Libe. Če ni nobenih pripomb, so ti sklepi koordinatorjev tudi uradno potrjeni. Tako, naslednja točka, točka 3, tu imamo v bistvu dve točki in sicer trialogi v teku. Najprej tretji trialog o boju proti goljufijam napram finančnim interesom EU. Ta tretji trialog je potekal včeraj. Juan, ti si tu, nam lahko poveš čisto na kratko, kaj se je dogajalo. Seveda, Klod, hvala lepa, predsednik. Bom kratek, nima smisla, da ne vem kako na dolgo in široko govorimo o tem. Imeli smo že nekaj. gospa Gresle in eh, jaz v imenu odbora Kult in jaz v imenu odbora Libe vodila pogaje na to temo. Še vedno upamo, da nam bo uspelo tekom italijanskega predsedstva, zapravi, da dobimo nek pomenljiv dogovor o izvajanju te direktive v skladu z italijanskim predsedstvom. Se pravi, da delamo na tem, da najdemo kompromise in predloge, ki so na tak ali drugačen način spremljivi za Evropski parlament. Včeraj popovdne smo imeli trialog, ki je trajal približno tri ure. Dosegli smo pomemben napredek o Gre torej za to, da se evropskim institucijam posreduje specifične podatke in eh, tudi statistiko glede kaznevih dejanj vezanih na goljofije, eh, poneverbe, pasivna aktivna korupcija. kar je vse pač eh, tudi v področju uporabe obstoječe direktive. Potem pa so še odprte vprašanje, sicer ali bomo vključili ali ne DDV, torej davek na dodano vrednost, ali se to vključi v, v, v področje uporabe in potem še huda kazniva dejanja. Še vedno potekajo razprave o tem, ali naj se to vključi v področje uporabe, torej ali se ta pravni koncept hudega kaznivega dejanja sem vključi. To je torej ključna točka razhajanja s svetom enako velja tudi za, za, staralno, za staralne roke. Čakamo zdaj torej za to, da zdaj svet končno poda novo stališče in zdaj pričakujemo nekaj povratnih informacij po zasedanju delovne skupine sveta, ki bo potekala 18. novembra. Naslednji trialog pa bo 26. novembra v Strasburgu, sam mu bom predsedoval. In, uh, takoj po zaključku bom seveda tudi poročal o doseženem. Hvala, Juan, mislim, da je vse dokaj jasno. Da, če ni prošen za besedo, mislim, da gremo lahko naprej na naslednjo točko oziroma naslednji trialog. Judit Sargentini, direktiva za boj proti pranju denarja. Judit, hvala lepa, Klod. Ja, danes zjutraj sem razmišljala, kaj ne vam sploh povem. Smo sredi trialoga, včeraj smo imeli drugi trialog, naslednji trialog tretji bo v ponedeljek in sicer skupaj z odborom Ekon. Italijansko predsedstvo resnično želi doseči rezultat še pred koncem njihovega mandata oziroma njihovega predsedovanja. Tu smo jim vsekakor pripravljeni pomagati, ampak le, če bodo stvari šle nekako po naše. Za parlament sta ključni zadevi javni registr za dejanske ekonomske upravičence oziroma lastnike podjetij. Eh, vemo, da je to težava, vemo, da obstajajo države članice, ki niso ne vem kako zelo kooperativne tu, so pa tudi druge države članice, ki so kar uh, pozitivno naravnane do tega. Svet mora še vedno, oziroma naj povem drugače, pravi govornica, še vedno upamo, da bo svet uspel najti nek način, kako se približati stališču parlamenta. Sama se zaenkrat držim dokaj strogega stališča, namreč parlament je izglasoval željo po resničnem javnem registru 640 glasov za 30 proti to, mislim, da je stališče, ki ga le stežka zaobidem. Kar zadeva odbor Libe, zelo pomembno je, da smo predstavili zelo močna stališča glede varovanja podatkov na različnih ravneh v tem dosjeju, se pravi na ravni eh, klienta, na ravni mm, zavezanca, se pravi banka, kazino in tako naprej, in na ravni državnih organov. In zdi se, da zdaj vlada boljše razumevanje tega, kar hočemo, tako na ravni komisije kot na ravni sveta. Z novo Evropsko komisijo, smo zdaj naredili premik tega dosjeja, ki zdaj sodi v področje pravosodja, torej pristojnost komisarke Jurove, predvsem zaradi vprašanja varstva podatkov. Potem smo se na kratko dotaknili še vprašanja, ki je zanimivo za poslance in sicer politične izpostavljene osebe. O tem smo govorili včeraj šlo je za vprašanje, kako opredeliti, kdo dejansko je politično izpostavljena oseba. Ta parlament eh, je želel dokaj eh, osko stališče s tem v zvezi, torej da ni da ne sodi zraven še celotna družina, svet se ravno ne strinja s tem. Potem pa je to tudi vprašanje, kaj je nacionalna eh, pristojnost ali samo vaša država članica ali celotna Evropska unija. Tako da skušali bomo čim prej doseči rezultate, nisem pa ne vem kako zagreta, zato da zadevo zaključimo hitro, če rezultatov ne bo. Dobro, hvala Judit. Tudi Ana bo odpovedala nekaj s tem v zvezi. Ne samo povem nekaj o trialogih. To imamo vedno takoj za obvestili predsednika in zdi se kot da zelo hitimo, ampak to je najbolj ključna zadeva eh, zakonodajno gledano in to je vaša priložnost, da pravim novim poslancem, to je vaša priložnost, da zastavite vprašanje poročevalcem in soporočevalcem, kar zadeva delo v teh trilogih. Tako da to je zdaj priložnost za vprašanja vodilnih eh, poročevalcev, kar bo zdaj storila tudi Ana. Izvoli, Ana, imaš vprašanje. Ja, v bistvu bi se samo rada zahvalila Judit in eh, poročevalcu, gospodu Karinšu, oziroma soporočevalcu, za opravljeno delo. Ne pa povdarim, da sem bila včeraj po trilogu kar zaskrbljena, kaj ti pri ključnem vprašanju javnega dostopa do registra dejanskih eh, lastnikov, vidimo zdaj kar nekaj razprotovanja strani sveta, kljub eh, zahtevam italijanskega predsedstva. Ena zadeva je ključna in sicer medsebojna povezava med različnimi registri ali sistemi registrov, ki jih imajo države članice. Ena hm, velika država članica naj bi nasprotovala centralnemu registru. ampak to ne bi zagotovili za medsebojno povezavo eh, skup, eh, večjih registrov. Eh, ključna pa je druga zadeva in sicer nasprotovanje, ki ga nekatere države članice izražajo, ne vse, nekatere, kajti nekatere, kot je bilo rečeno, so zelo za takšen pojem in sicer nasprotovanje samemu javnemu dostopu do takšnega registra. In mislim, da je pomembno, da to tu povemo javno, da bodo tisti, ki razumejo, zakaj gre, lahko tudi vršili politični pritisk, ki je nujen v državah članicah, ki nasprotujejo, ki ne nasprotujejo temu slučajno. Gospa Mussolini, potem Judit. Hvala lepa. Naj samo povem, da kar zadeva politično izpostavljene osebe, imamo nekaj držav članic EU, eh, ki že glede na to, da predvidevajo, kakšne te odločitve bodo, naprimer Italija, torej v zvezi z bančnim sistemom. In eh, vsekakor zelo restriktivno eh, gledajo na sorodstvene vezi, torej ne gre zelo jasno ročnico med politično izpostavljenostjo osebe in preostalimi člani družine, ampak eh, gre za zelo negativen pristop do dodatnih informacij, ki se zahtevajo. In to je zelo pomembno vedeti. Namreč banke avtonomno prejudicirajo naše odločitve. Banke eh, v določenih državah same nekako prejudicirajo, kakšne bodo naše odločitve. Judit, še zaključna beseda, potem gremo naprej. Ja, moram reči, da zelo cenim eh, to, kar pravi eh, Ana. Uh, In kot poročevalka me tudi zelo veseli, da kot poročevalka v senci pove to, kar misli. Kar pravi gospod Mussolini, tu se ne strinjam, banke pač zahtevajo to, kar se od njih pravno zahteva in mislim, da nekakor eh, niso naklonjeni temu, da bodo svoje baze podatkov polnili s podatki, ki jim jih ni treba uh, zbirati na podlagi zahtev države. Ampak to, kar predlaga parlament, je drugačna definicija tega, kar predlaga FATF, ki je bog na tem področju. Torej, zato zdaj omejujemo definicijo političnih socialnih oseb in eh, države članice želijo imeti kar se da širok, eh, široko definicijo. Zdaj, torej, če ta zadeva bo eh, šla skozi in boste pač soočeni z banko, ki bo zahtevala od vas več, kot od njih zahteva zakonodaja, potem bo to kar zanimivo. Ja, se bomo k temu še vrnili. Hvala, Judit. Eh, preden gremo naprej na ustno vprašanje o migracijah, slišim, da ima nekdo še postopkovno vprašanje. Dame in gospodje, dame in gospodje, eh, hotel sem vas samo obvestiti, da, ker zadeva delitev informacij o Čeških otrocih, ki so nezakonitev na Norveškem že tri leta. Češki starši so bili obtoženi e, spolne zdrave otrok, potem so bili oproščeni, policija pa vendarle, oziroma pristojni organi, vendarle te otroke zadržujejo že tri leta ti otroci imajo dva starša in seveda štiri stare starše in zdaj jih želijo dati v posvojitev. Gre za evropske državljane in gre za kršitev mednarodnega in evropskega prava in zato vas pozivam, da kot enotna družina evropskih narodov pokažemo, da če se kdo od nas znajde v težave, je to težava nas vseh. To peticijo je podpisalo že na deset tisoče ljudi in uh, norveške oblasti nikakor mm, nočejo sploh kakršnih koli pogajanj in uh, ignorirajo celotno zadevo, tako da sem želel o tem spregovoriti na začetku tega sestanka, spregovoriti z vami o tej temi, ki zadeva državo, ki sicer ni članica EU, ampak je z nami tesno povezana. Ja, to sicer ni postopkovno vprašanje, ampak dobro smo vas slišali, koordinatorji so bili slišali in bodo to obravnavali v različnih skupinah. Dobro, kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu. je poročilo o razmerah v sredozemlju po dogodkih na Lampeduzi. Tekom tako imenovanega zelenega tedna ste videli, kaj se dogaja v zvezi z določenimi pripravami, ki so bile že v teku na ustno vprašanje z razpravo. Posamezne politične skupine so že napredovale pri tem vprašanju, ki ga zdaj podpirajo vse politične skupine, tako da bi zdaj predlagal besedilo tega ustnega vprašanja, o katerem bomo zdaj glasovali. Bom to zdaj prebral potem pa bomo glasovali. V plenumu bomo seveda imeli razpravo. Če bomo imeli razpravo danes, bi rad to omejil zgolj na koordinatorje. Vsekakor pa je treba vedeti, da je bila razprava že kar eh, dolga in argumentirana o tem zelo pomembnem vprašanju. No in naši člani imajo veliko izkušenj na tem področju. Zdaj je vse skupaj prekinil ta zeleni teden, kjer je bilo kar veliko podrobnih razprav na to temo. Naj torej začnem s tem, da uvodoma podam nekaj aktualnih informacij o trenutnem stanju. 16. oktobra smo se na odboru eh, Libe dogovorili na podlagi odločitve kot natrijo z 15. septembra, da se pripravi ustno vprašanje odbora Libe v novembrskem plenarnem zasedanju o razmerah na sredozemlju. Vse skupine so Eh, podale svoje pripombe in eh, sklenile kompromis v, v obliki osnutka, ki ste ga prejeli 18. oktober. To vprašanje naj bi zastavili v imenu odbora Libe, eh, odboru, eh, komisiji in svetu. In da bom prebral besedilo, o katerem so se dogovorili koordinatorji, potem bomo glasovali. Besedilo se, stedi, se glasi takole. Oktobra 2013 je Evropski parlament sprejel resolucijo o migracijskih tokovih v sredozemlju. to besedilo berem zato, ker eh, prevodov, pisnih prevodov še ni v vse jezike, zato moram formalno to prebrati. Kmalo zatem je svet vzpostavil namensko skupino za srte zemlje, eh, ki je sledilo tudi več sporočil komisije. Oktober 2014 je svet pa ne zasprejel sklepe o ukrepanju za boljše upravljanje migracijskih tokov. Vprašanje zdaj za svet in komisijo. Najprej, naj razložite, kako bomo okrepili solidarnost in eh, pošteno porazdelitev odgovornosti v skladu za členom 80 eh, PDEU. Po eni strani, eh, kar zadeva države članice v sredozemlju, glede prvotne destinacije beguncev in imigrantov, po drugi strani pa tudi napram državam članicam končne destinacije, ki sprejemajo največje številke, največje število beguncev in azilantov. Potem je tudi obrazložila, kako boste zagotovili, da se eh, iskanje in reševanje učinkovito izvaja ob kratkem boju proti eh, kaznjivim dejanjem tihotapcev in eh, trgovcev z ljudmi in da se na ta način prepreči tudi številne smrti. Prav tako morajo pokazati, kako nameravajo okrepiti aktivnosti Frontexa in kako dolgo bo akcija Triton še eh, trajala in kako se bo zagotovilo financiranje na srednji in dolgi rok. Četrtič, naredite, kako nameravajo razviti varne in zakonite poti za azilante in begunce v EU. Eh, petič, razložite, kako boste okrepila skupno politiko eh, vračanja in eh, tudi spodbojala više participacije držav članic. Šestič, razložite, kako boste izboljšali splošno strategijo sodelovanja s tretjimi državami, še posebej, ker deva regionalno zaščito, eh, vračanje pronaselitev in da se tudi določa mm. eh, odgovore na temeljne razloge za migracije in kakšno obliko bodo eh, te strategije imele v konfliktnih območjih kot Libija in Sirija. Sedmič, kako nameravate razviti celovit pristop k migracijam, vključno z ustreznimi kanali za zakonito migracijo, kot je predsednik Juncker omenil v svojem uvodnem nagovoru pred Evropskim parlamentom. Osmič, zagotovite natančno analizo tega, kako se sredstva za notranje zadeve porabljajo v tem kontekstu, še posebej eh, sredstva za eh, nujne primere, še posebej za ukrepe na področju migracije in azila, nadzora nad bejami, boja proti eh, nedovoljeni trgovini in eh, tihotapljenju, eh, vračanju in kako se sredstva eh, tudi uporabljajo na področju znanje in razvojne politike. Devetična razločitev, kako bo se zagotovila učinkovito izvajanje eh, nalog eh, skupnega Evropskega urada za eh, azil, da se na ta način zagotovi zaščita najbolj ranljivih in zagotovi tudi vključevanje, socialno vključevanje beguncev in ali tudi komisija namerava sprožiti postopke zaradi kršitve, ker je to potrebno in spremeniti zakonodajo, če se to izkaže za potrebno. Na drugem novembrskem zasedanju naj bi obravnavali to vprašanje, resolucijo pa naj bi potem sprejeli v decembru v skladu z členom 128.5 poslovnika potične skupine bodo prav tako malo pozvane, da sekretarjat obvestijo o pripravah tega osnotka resolucije. Glede to, da bomo imeli popolno razpravo oziroma celostno razpravo na to temo v plenumu, se mi ni zdelo smiselno zdaj imeti nekako dolge razprave, ampak eh, dobro, če imate kolegi kakšen komentar v tej fazi, bi morda koordinator in drugi lahko kaj eh, povedali na to temo. Nekateri kolegi ste dejali, da ne želite besede oziroma mm, spet drugi, da jo želite. Zdaj brez kakšnega posebnega vrstnega reda. Najprej gospod Kirkhope. Thank you very much, chairman. I'll, I'll be... Hvala, gospod predsednik. Bom eh, kar kratek. In sicer eh, sem hotel samo povdariti, zakaj se mi zdi to zelo pomembno iz številnih vidikov. Kot prvo, v polni meri podpiram to pobudo, ampak sem pa do neke mere zaskrbljen, kar zadeva spremembe pristojnosti Frontexa za akcijo Triton in eh, program Mare Nostrum. No, vmes vendarle ostaja nekaj vrzeli. Kot prvo, nekatere nacionalne vlade so že nakazale, da zagotavljanje vse več razpoložljivih eh, resursov v sredozemlju za uh, pomoč in reševanje ljudem, ki so iz tega ali onega razloga na morju, da to ni nujno najbolj pametno, kajti to bo dejansko samo še več ljudi spodbujalo k temu, da se odločajo za te nevarne podvige na morju. In eh, tu moram reči, da karkoli se bomo že tu odločili, je ta zamisel o tem, da se ljudem preprosto dovoli, da eh, utonijo v morju, v evropskih vodah, nekaj, kar jaz eh, osebno ne morem podpreti. Moja argumentacija je bila in še naprej bo, da moramo storiti bistveno več, da se lotimo virov teh težav, da se lotimo kriminalcev in tistih vlad, ki zatiskajo eh, oči pred tem problemom v nekaterih primerih, v drugih primerih celo aktivno spodbujajo te ljudi, da se lotevajo takšnih eh, podvigov, ko skušajo priti v EU. No, ob vsem tem pa nikakor ne mislim, da bi bilo sprejemljivo za nas, da kot ene od možnih rešitev tega problema razmišljamo o tem, da bomo ljudi odvračali od tega, ker pač ne bomo ponudili možnosti, da jih rešimo. E, mislim, da je to nekaj, kar predstavlja naše skupno prizadevanje. To ni nekaj, kar bi moralo biti izključno breme ene ali dveh držav, ki nosita ogromno odgovornost na tem področju. Sodelovati moramo in e, ne sme biti nikakršnih vrzeli med programom Mare Nostrum in uh, Triton. Ja, zdaj te prekinjam, zakaj? Zato, ker je zdaj že zelo, zelo dolg seznam govornikov in uh, tega bom omejil iz naslednjega razloga. Ob 9.45 želim, uh, da glasujemo in zato bi zdaj prosil, da nimamo razprave. Rad bi se omejil na komentarje z dvah strani koordinatorjev, tisti, ki ste v začetku povedali, da boste govorili, boste dobili uh, E, besedo. Razlog je naslednji. Gre za zelo, zelo pomembno vprašanje. Imamo jasno pristojnost na tem področju, nihče ne podcenjuje pomena tega za naš odbor in za naše državljane, nihče ne podcenjuje tega pomena. Imamo pa pač postopkovno težavo tu. Kot prvo, glasovati moramo o tem ustnem vprašanju, kjer zdaj imamo politični dogovor, tako da tega se moramo lotiti ob 9.45, besedilo že imamo. Eh, lahko bi imeli zdaj mm, razpravo, dolgo in široko razpravo na to temo. Interese za to področje je ogromno, tako da zdaj predlagam, da slišimo samo nekaj prispevkov, po eno minuto vsak. In eh, koordinatorje in druge, ki so prosili za besedo, bom eh, prosil za besedo, kot že rečeno. 9.30 bomo glasovali. Kot rečeno, bomo imeli polno razpravo na to temo v plenumu in eh, takrat bo se lahko spregovorili o tem, eh, glede na vaše področje strokovnega poznavanja Frontex in tako naprej. Tako da prosim, če se omejite na eno minuto zopet. Birgit Cipri je naslednja v imenu SD. Izvoli. Ja, v bistvu ste vsi prosili za besedo. Glejte, takole. Samo nekateri boste dobili besedo. Birgit, minuta, prosim. Hvala. Bom kratka. Kot prvo, me veseli, da nam je uspelo in eh, da smo z vsemi skupinjami se uspeli omejiti na zgolj nekaj vprašanj. Timothy Kirkhope ima prav. Na tem celovitem področju izzivov, ki jih imamo s področjem eh, migracijami, še cela vrsta vprašanj, ki jih je treba razrešiti. Mislim pa, da gre tu v prvi vrsti eh, eh, za to, da imamo novo komisijo in da je potrebno pač zastaviti neko izhodišče za novo komisijo, da slišimo, kakšni so načrti te nove komisije, da slišimo, kakšni so njihove namere, tudi kolega Avramopulosa in prepričana sem, da bodo številna dopolnilna vprašanja ne le v plenumu, ampak eh, tudi potem v nadaljnih razpravah tu v odboru Libe. To bo igralo pomembno vlogo in rada bi opozorila na to, da je med koordinatorji pomeno vprašanje, kako se lotiti številnih vprašanj migracijske politike. O vsem tem se bo treba še pogovoriti in zato sem mnenja, da to pač ni izčrpen katalog vseh vprašanj, ki so na mizi, ampak eh, so to pač tista bistvena področja kjer lahko začnemo z razpravo z novo sestavo komisije. Hvala, Birgit, za to, da si bila kratka. Roberta, naslednja. Hvala lepa. Tudi jaz bom zelo kratka. Strinjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da bo to zelo pomembna razprava. Ustno vprašanje, o katerem bomo glasovali kasneje, namreč zajema vsa odprta vprašanja na tem področju in naša skupina, moja skupina, pričakuje konkretno razpravo na to temo. Prvič imamo zdaj opravka s komisarjem, ki je dejansko eh, izključno pristojen za ta dosje in mislim, da tudi mi pričakujemo določene jasne zaključke. Lansko leto smo že imeli razpravo, zelo obsežno resolucijo smo sprejeli na to temo in rezultati te resolucije niso bili mm, zadovoljivi. Pričakovali smo več, zato zdaj pričakujemo, da bomo končno dosegli konkretne rezultate na tem področju. No in kot je dejal Timothy, bremena ne moremo prenesti na samo eno ali dve državi, zato pričakujemo konkretne predloge o tem, kako se ta odgovornost lahko razdeli med vse države članice. Hvala. Juan, potem Diaz de Mera. Najprej Juan. Thank you. To make it short, uh, I, uh, uh, first of all, I think uh, just to. Hvala. Uh, zelo pomembno je, da imamo to ustno vprašanje na začetku novega mandata. Uh, deset pomembnih vprašanj smo zastavili. In, uh, Eh, tako bomo spregovorili o vsebini, za katero bo odgovoren novi komisar. Tukaj gre za solidarnost, potem eh, boj proti nezakonitemu trgovanju in tako naprej. Zelo pomembna točka tukaj pa je, da razčistimo, ali imamo eh, dejansko evropsko doktrino, potem ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba v zvezi s tem. Mm. Mm. določene države članice so eh, nasprotovale eh, takšnjenemu priseljevanju, predvsem Združeno kraljestvo. Eh, to je uvrščeno v tretji stebr. Cameron je namreč rekel, da je treba um, nekako preprečiti reševanje in iskanje na morju. Uh, da bi na ta način odvrnili tiste, ki trgujejo z ljudmi in pa pribežnike, ki potujejo čez morje. Potrebujemo zato evropsko doktrino, eh, v katero bodo zajete tudi tiste države, ki so dosedaj nasprotovale eh, politiki na tem področju, naprimer Združeno kraljestvo. Hvala. Mm, gospod Jazdemera zdaj dobi besedo. Hvala, gospod predsednik tri kratke komentarje imam. E, strinjam se s kolegi, da gre tukaj za zelo pomembno ustno vprašanje. E, treba je pozornost sveta in komisije e, že v osnovi usmeriti na ta pomembna vprašanja. Točka ena in točka pet sta si zelo podobni, ampak to me toliko ne moti, kajti tukaj govorimo o solidarnosti, s katero je povezano tudi ponovno naseljevanje. Eh, operacijo Triton pa bi morali imenovati Tritonček. Eh, zakaj tako, kaj tukaj gre pravzaprav za proračunsko nekoristno operacijo. Eh, proračun je zelo majhen, operacija je zato nekoristna, kratka bo in pravzaprav v ničemer ni podobna italijanski operaciji Mare Nostrum. Mm, pri operaciji Triton gre predvsem za nadzor meja, eh, ne pa toliko za solidarnost, eh, ko gre za pomoč na morju. Eh, želim spregovoriti tudi na plenarnem zasedanju, gospod predsednik, kaj ti v zvezi s tem imam povedati kar nekaj stvari. Hvala, kot ste rekli, gospod Jazemera. Lahko ključne stvari spostavimo tudi v kratki razpravi. Eh, eh, hvala tudi sama bom kratka. mi v gue ngel podpiramo to temo potrebujemo razpravo osredotočiti se moramo na vse vidike ki se omenjajo v vprašanjih situacija v sredozemlju je še vedno uh, zelo kritična in ne vemo, kaj se bo zgodilo z operacijo Mare Nostrum. Eh, lahko si mislimo, da operacija Triton eh, vsekakor ne bo nadomestila italijanskih služb za iskanje in reševanje. Zato si moramo razdeliti odgovornost eh, v sredozemlju in zagotoviti, da bo Evropa izkazala solidarnost z državami, ki so najbolj na udaru in pomagala pribežnikom. Hvala. Zelo kratek bom. Vsekakor se strinjam s to pobudo, strinjam se z besedilom, glasoval bom za ta vprašanja. Mislim pa, da v prihodnosti ne bi smeli postavljati toliko vprašanj. Bojim se, da je v tem besedilu zajetih preveč vprašanj in ko svetu in komisiji postavljamo vprašanja in je teh vprašanj preveč, potem si svet in komisija eh, lahko izbereta določena vprašanja, na druga pa kar pozabita. Mislim, da bi naslednjič morali biti bolj previdni in ne bi smeli zastaviti toliko vprašanj naenkrat. Sekretarjat eh, bo zahteval, da se odgovori na vsa vprašanja, ampak hvala, da ste nas upozorili na to temo. Eh, to vprašanje je zelo bistveno in eh, izvajati moramo politični pritisk na svet in komisijo. Eh, Obstajal bo tudi velik zunani pritisk zdaj v tem mesecu, ko bomo imeli razpravo o tem, vendar pa sem si zapisal vašo pripombo in jo bomo upoštevali. Gospa Winberg je naslednja. Folk her i huset. Hvala za besedo. Poslanci in poslanke se očitno ne zavedajo dovolj dobro, kakšna je situacija v sredozemlju. Tukaj se govori o neki humanitarni eh, zgodbi in nujnih rešitvah, vendar pa bi morali. Eh, zagotoviti neke dokončne zaključke, kot jih je zagotovil svet v zvezi z Libijo. E, kako dramatična je situacija, to je jasno vsakomur. Veliko ljudi utone v sredozemlju e, in najboljši način, da to rešimo, je, da pomagamo Libiji. E, morali bi ustaviti islamiste. Eh, ne moremo pa se samo osredotočati na humanitarne teme in si zapirati oči pred dejanskimi problemi islamizma, eh, ko islamisti eh, potujejo v različne države, v Irak, Sirijo, tudi v Mali in Nigerijo, kjer ugrabljajo dekleta in ubijajo ljudi islamizem je dejanski problem in morali bi podpreti komisijo pri njenih dejavnostih. Država moramo pomagati izgraditi njihove kapacitete, da bodo same sposobne nadzorovati svoje meje. Država moramo pomagati tudi v tem, da bodo zagotavljale pomoč beguncem eh, na lokalni ravni. Poleg tega potrebujemo eh, boljši nadzor sredozemlja da bomo skupaj z državami, kot je naprimer Libija, izvajali ukrepe, tako da eh, se ljudje sploh ne bodo odpravili na pot v plovilih, ki niso primerna za plovbo. Eh, in na ta način bomo eh, zmanjšali tveganje, da se ljudje na morju utopijo. Gospa Soraja je naslednja. Govorila bom švedsko prejšnja govornica predstavila skrajno desničarsko stranko na švedskem. Eh, verjetno vam je bilo jasno to iz tega, kar je povedala. Eh, gotovo se nihče ne počuti tukaj idiota, kakršne je ona opisovala, kot da nam ne bi bilo jasno, kako resen je problem. Eh, mislim, da so ta vprašanja dobra izhodiščna točka, morda niso popolna ne strinjam se z vsemi vidiki migracijske politike, vendar pa je dejstvo, da bo vse več ljudi eh, se podajalo na pot in se utapljalo v sredozemlju zaradi prekinitve operacije Mare Nostrum. Države eh, članice nimajo kapacitet, da bi izvajale podobne operacije, kot je bila operacija Mare Nostrum. Pomembno je, da razpravljamo o tem, prisluhnemo svetu in komisiji in da nekaj dejansko spremenimo. Eh, potrebujemo eh, ključne spremembe v naši migracijski politiki. Hvala. Hvala eh, kolegi. Smo v neobičajni situaciji, ko moramo prekiniti tako bistveno razpravo, razpravo o neki zelo pomembni temi če kdo želi besedo, če kdo želi spregovoriti zelo na kratko, uh, uh, mu to še dovolim. Ne vidim vašega imena. Uh, vid se mi e, slabša. Izvolite. Hvala, zelo kratka bom. Samo povdarila bi pomen tega ustnega vprašanja. Treba je upoštevati tudi zadnje dogodke, do katerih je prišlo v Sevti in Melidi v Španiji. Uh, Eh, situacija je bila uh, dramatična. Uh, tam se uh, nenehno kršijo človekove pravice. Ljudje so v nevarnosti, zunani oziroma notranji minister je tudi spregovoril o tem. Mislim, da bi to morali tudi povdariti v našem ustnem vprašanju in povedati, da si bo Evropa z evropsko zakonodajo prizadevala vedno ščititi človekove pravice. Eh, treba bi bilo eh, legalizirati tisto, kar je v Kalienteju zdaj nezakonito. Eh, pogosto je prepričen dostop za mednarodne mehanizme in instrumente, da bi ukrepali na tem področju, torej v Kalienteju. Hvala za besedo. Um, Teresa, Teresa, želiš eh, spregovoriti zelo na kratko? Rada bi povedala samo naslednje. Španska eh, vlada je legitimna, izvolili so jo državljani in moja država ne krši človekovih pravic. Odprta je preiskava eh, v zvezi s tem in kritika moje države se mi ne zdi upravičena. Samo to sem želela povedati. Moja država spoštuje človekove pravice kot vse druge države v EU in ne dovolim, da bi eh, kdo slabo govoril o moji državi. Hvala, eh, dovolil sem ti odgovor, ampak eh, zdaj moramo naprej. Mm, celovito razpravo bomo imeli na plenarnem zasedanju. Žal mi je, da moram zdaj prekiniti to razpravo, ki je res zelo pomembna, ampak pred nami je še glasovanje. Eh, naš odbor bo moral voditi parlament eh, v tej temi. Imeli bomo še nekaj časa, eh, preden to ustno vprašanje zastavim na plenarnem zasedanju. In na plenarnem zasedanju boste imeli priložnost spregovoriti. Zdaj pa bomo imeli še glasovanje o tem ustnem vprašanju da ga potem res lahko zastavimo na plenarnem zasedanju. E, zdelo se mi je, da e, danes sabo ne boste prinesli glasovalnih kartic. E, prosim iskreno, mi povejte, kdo ni prinesel svoje kartice s seboj. Občutek sem imel, da danes ne bo veliko ljudi prineslo svojih kartic. Na kar velikih obrazih sem prebral, da ste pozabili svoje kartice, tako da lahko glasujemo tudi z rokami. No, glasovali bomo z dviganjem rok. Mislim, da ne gre za sporno ustno vprašanje. Razen tega, kar je povedal gospod Koeljo. Eh, ni bilo kritik, imamo postopkov, ni problem s svetom, da včasih zastavljamo preveč vprašanj. Uh, in o tem se bomo morali še pogovoriti, ampak uh, samo vprašanje pa gre v pravo smer in mislim, da lahko glasujemo ročno. Ste vsi zadovoljni s tem? Dobro. Kdo je za to ustno vprašanje? Dobro. Proti? A, prešteti moramo. Kdo je za? Še enkrat dvignite roke. Give the secretary a chance to count. It's better just to say he's against and count those, no? Mogoče bi bilo bolje samo prešteti tiste, ki so proti. Mm. Šele zdaj sem se tega spomnil. Uh, you by the way roberta you gonna... <laughs> okay who's against kdo je proti se kdo vzdrži juan uh, saj se ne boš vzdržal kaj ne dobro 51 uh, eh, za štirje proti nihče pa se ni vzdržal dobro hvala zdaj pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu točka sedem enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. So colleagues, um, as you know, the... Dragi kolegi, komisija je predstavila predlog za to direktivo. Eh, zgodovina je naslednja. Okay, Kolegi, za nekaj sekund bomo prekinili eh, zasedanje. Eh, poročevalka namreč prihaja. colleagues, um, our rapporteur is here now. Dragi kolegi, eh, poročevalka je prišla, hvala za vašo potrpežljivost. In zdaj res lahko začnemo s sedmo točko. Eh, kolegi, ki ste prišli eh, zaradi te točke, se prosim usedite. Komisija je izdala predlog direktive o enake obravnavi ljudi ne glede na vero, prepričanje, um, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ta direktiva je znana kot horizontalna protidiskriminacijska direktiva iz leta 2008. Leta 2009 je parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, poročevalka je bila kateline marijo buitenweg eh, v sedmem zakonodajnem obdobju je bil poročevalec gospod romeva i rueda v tem obdobju pa je poročevalka za ta dosje gospa ulrika lunacek. ulrika nam bo zdaj povedala eh, kakšno je stanje stvari potem bomo prisluhnili italijanskemu predsedstvu in pa komisiji. Mislim, da bo najprej eh, spregovoril nekdo iz predsedstva. Gospod Viljeta bo prvi, oziroma gospa Viljeta, izvolite. Hvala. Hvala za to priložnost. Zahvaljujemo se parlamentu, saj nam dovoli, da povemo, kaj se dogaja v zvezi s tem dosjejem. V teh letih je bil dosežen precejšnji napredek. Dosegli, dosegla so ga predsedstva pred nami. Gre za zelo zapleten dosje, katerega cilj je, da bi združili tista področja, kjer je napredek še potreben. Vsi vemo, da so direktive na področju zaposlovanja že bile sprejete. Ta direktiva je bolj zapletena, bolj zapletenje predlog, kajti njegov cilj so različna področja diskriminacije in cilj te direktive je vključiti vsa področja, kjer je še potrebno doseči napredek. Predsedstva pred nami so delala zelo dobro, vendar pa so se v glavnem usmirila na zelo specifične vidike. Nekatera predsedstva so delala bolj na področju posebnih potreb, druga predsedstva so se ukvarjala bolj z diskriminacijo na področju starosti. Naj povem, da smo v času italijanskega predsedstva dosegli precejšen napredek na podlagi dela grškega predsedstva, kar zadeva koncept diskriminacije, pozitivne ukrepe, potem različna obravnava na podlagi starosti. Vse to je lahko tudi podlaga za privilegije. Zato mislim, da smo opravili dobro delo. Štiri glavna vprašanja pa so še odprta. To so vprašanja, ki v svetu še niso bila razčiščena, kajti 19. člen, kot vemo, zahteva soglasnost 28 držav. Štiri še odprta vprašanja pa so področje uporabe nasploh, potem eh, predhodni ukrepi, ki zadevajo dostop, torej področje hm, oseb s posebnimi potrebami, potem načelo subsidiarnosti in delitve pristojnosti med evropsko ravnjo in nacionalno ravnjo in ne nazadnje še četrdi vidik, ki se nanaša na pravno gotovost direktive v celoti. Te štiri točke so bile naše izhodišče. Imeli smo že delovne skupine. Glede na to, da vemo, katere so težave tega dosjeja, vemo pa tudi, kaj je povedal predsednik nove komisije, katere so prioritete, zato smo se osredotočili na dva vidika, ki še nista bila obravnavana. Prvi vidik je razlikovanje med dostopnostjo in neko razumno rešitvijo, vedoč ob tem, da je akt o dostopnosti, Accessibility Act, ostal nesprejet. In sedaj ne vemo točno, kakšen je namen nove komisije. Druga stvar je spremljanje. V direktivi vemo, da manjka sistem, po katerem bi države članice bile dolžne zbirati podatke in jih sporočati, zato da bi imeli podatke o politikah boja proti diskriminaciji na celotnem evropskem področju. Naj zaključim, zato ker želim biti čim bolj kratka, prepričana pa sem, da bo komisija dodala še druge vidike. Italijansko predsedstvo je poleg teh dveh vidikov, ki se nanašajo na posebne potrebe in spremljanje, svoje delo osredotočila predvsem na dve prednostni nalogi. Prvič, ponovno branje celotnega besedila. Namreč, po dolgih letih dela smo verjetno vsi mi skupaj izgubili splošen občutek, zakaj pri tej direktivi sploh gre. Kot rečeno, direktiva je zelo zapletena, ker obravnava celo vrsto različnih diskriminacij, zato bomo predlagali ponovno branje celotnega besedila, zato da bi ugotovili, katera so tista najbolj problematična vprašanja v svetu. Nekatere delegacije imajo težave s tem, da bi vključili v besedilo recimo dostop do izobraževanja ali pa dostop do socialne zaščite in varstva. In ta odprta vprašanja si želimo obravnavati. Druga prednostna naloga italijanskega predsedstva pa je, da bi po dolgih letih eh, na ravni EPSKA predvideli razpravo na visoki ravni in tako bomo novembra na EPSKO predlagali razpravo med ministri, da bi ugotovili, katere so ovire, ki preprečujejo svetu, da bi podal enotno stališče s tem v zvezi. Ob tem pa bi rada povdarila, vse države se strinjajo s končnim ciljem te direktive. Problemi pa so drugačne narave, nihče pa ne nasprotuje samemu načelu, zaradi katerega je potrebno zapolniti vrzeli, ki še obstajajo v evropski zakonodaji. Pred EPSKOM bomo imeli razpravo v Koreperju, kjer bomo spodbudili tudi druge države naj povedo svoje mnenje, zato da bi ugotovili, ali obstajajo tudi druge možnosti. Če je ta direktiva obstala dolga leta, je morda nastopil trenutek, da ocenimo, ali obstajajo druge alternativne možnosti, zato da bi dobili neko besedilo, ki bi bilo sprejemljivo na ravni eh, sveta toliko strani predsedstva. You know, um... Mm, najlepša hvala. Nekaj sem želel povedati, ampak potem vas je napadal kašelj. Države članice so rekle, da se strinjajo z cili te direktive. Vsi se strinjamo, ampak pravzaprav ne vem kaj to pomeni, če je stvar zablokirana že več let. Zdaj bo spregovoril predstavnik komisije, gospod Olivera. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi skupaj. Moj prispevek bo zelo preprost. Rad bi samo potrdil to, kar že veste. Komisija je izrazila svojo jasno politično zavezanost sprejetju te direktive. To smo storili pred kratkim. Menimo, da je ta direktiva potrebna, predlog je smiselen. In če je potrebno ta predlog izboljšati, se to lahko zgodi. Predsednik Juncker je v tem parlamentu razložil, da bo Eh, skušal prepričati države, ki imajo še pomisleke v svetu, da bi to direktivo v svetu sprejeli. In eh, naš, eh, naša komisarka Vera Jurova je tudi izrazila pripravljenost, da bo delovala na tem področju in da bo to ena izmed prioritetnega mandata. Eh, radi bi se navezali tudi na italijansko predsedstvo. Italijansko predsedstvo v težkih okoliščinah opravlja izjemno delo, eh, tesno sodelujemo s tem predsedstvom in eh, skupaj gradimo na delu prejšnjih predsedstv, tako da bo besedilo z tehničnega vidika postalo vse boljše veseli nas, da smo se sestali tudi z gospod Lunaček, ki je podpredsednica Evropskega parlamenta. In veselimo se še nadaljnega sodelovanja z njo. Eh, želim povdariti še nekaj vidikov tega dosjeja. Pomembno eh, se je zavedati, da eh, so poročevalci v senci pokazali interes različnih skupin za ta dosje. Zadnja eh, točka, ki jo želim izpostaviti, pa je, da vas prosim za podporo v bližnji prihodnosti. Evropski parlament je prosil za to direktivo. Eh, parlament je tudi vedno podpiral komisijo pri njenem delu. Rad bi eh, se zahvalil za delo gospe Bujtenveg, ki je vodilo v sprejetje resolucije, ki je podpirala to direktivo tudi delo gospoda Romeve in Ruede je bilo zelo pomembno. Če bo direktiva nekega dne sprejeta, bo to zato, ker se je za njo zelo potrudil Evropski parlament in ker je vaš čas podpiral Evropsko komisijo in pa sprejetje te direktive v svetu. Prosim vas, eh, da nas še naprej podpirate. Hvala. Okay, now we go to our rapporteur, uh, Hvala. Zdaj pa besedo dobi poročevalka, gospa Lunaček. And, uh... Hvala. Gospod predsednik, kot nova poročevalka na to temo, me veseli, da imamo to na dnevnem redu. Zahvaljujem se tudi italijanskemu predsedstvu, ki je vložilo kar nekaj truda v to, da so se zadeve premaknile. Hvala tudi komisiji za podporo in sodelovanje, ki smo je bili deležni v preteklosti. Vprašanje za me je, zakaj nekatere države članice ne vidijo načela enakosti, ki ga je potrebno izvajati in vključiti. To je namreč zapisano v pogodbah. Gospa Viljeta, slišala sem, da predsedstvo, da vi verjamete v to, ampak kot je dejal gospod eh, predsednik, vse države se strinjajo z načelom nediskriminacije. Ampak moje vprašanje potem je, zakaj pa se potem stvari ne premaknejo? Ker sem spremljala eh, to področje tudi v preteklih letih, mislim, da ne gre več za vprašanje tehničnih podrobnosti, ne gre za vprašanje pravne jasnosti, ne gre za vprašanje ta podrobnost ali ona. Če komisija pravi, da besedila ni mogoče izboljšati, ja, ampak to ni poanta. Poanta je v politični volji in italijansko predsedstvo, pa tudi nekatera pred njim so dokazala, da je resnično vprašanje, kako doseči tiste vlade, ki so neodločne, da se premaknejo. Ne gre za tehnična vprašanja, gre za vprašanje politik in politike. V direktivi o zaposlovanju smo videli, da vsi Ne glede na to, kakšna je podlaga za diskriminacijo, vsi morajo biti obravnavani enako, to je dejstvo. Zakaj je potem problem, če neka oseba zaradi rase ali barve kože lahko toži recimo diskoteko, če take osebe ne spustijo v to diskoteko? ali pa recimo oseba na invalidskem vozičku ali pa gejovski par ne more eh, tožiti take diskoteke. Vidimo, da prihaja tudi do diskriminacije znotraj diskriminiranih. Enakost je zapisana v pogodbah. Zato vprašanje dostopa. Ljudje na invalidskem vozičku, imajo pravico, da gredo kamorkoli, samostojno, ne da bi morali koga prositi naj jim pomaga. V avstrijskem parlamentu sem dolga leta imela eh, kolegico, ki je bila ena od glavnih borg in je bila na invalidskem vozičku in rekla je, da noče, da ji kdo pomaga po rampi, ki je preveč eh, strma, eh, da ji mora nekdo pomagati, da gre na stranišče recimo to je nekaj, kar Evropska unija, vključno s svetom, morajo zelo jasno povedati našim državljanom. Državljani namreč to pričakujejo od Evropske unije. Pričakujejo, da bo državljane obravnavala enako, ne glede na to, kakšna bi utegnila biti podlaga za diskriminacijo. Zato je moja prošnja poslancem v tem parlamentu naslednja. Tisti, ki prihajate iz strank, ki so v, na oblasti doma, lepo prosim, pogovorite se z njimi, prepričajte jih, da gre za pravice državljanov. Gre za to, kar v predvoljivnih kampanjah vedno znova govorimo, kako pomembno, da to je in kako pomemben, da je vsak eh, državljan. Ampak tu ne izvajamo tega, kar govorimo. In eh, prav države so potem tiste, ki vedno krivijo eh, Evropsko unijo, ki da je kriva za vse, kar gre narobe. Tu je ravno obratno. To je torej moj glavni okvir. Gre za enakost, gre za nediskriminacijo na vseh področjih in gre za to, da ne diskriminiramo nekaterih, drugim pa dajemo pravice kar se že dogaja. Recimo v primeru direktive o nediskriminacije na podlagi rase. Tukaj gre za dostop do blaga in storitev. Ampak če gre za nediskriminacijo in če je ta pravno zavezujoča, zaradi rase, barve kože, potem to mora veljati tudi za vse druge kategorije oziroma podlage za diskriminacijo, kajti sicer niso vsi obravnavani enako. Zelo me veseli, da je novi predsednik komisije, gospod Juncker, zelo jasno povedal, da je to ena od njegovih prioritet. Tudi gospa Jurova ima to na svojem programu kot prednostno nalogo. Zato sem prepričana, da bomo tudi strani komisije deležni močne podpore. Prepričana sem in upam, da bo ne samo italijansko predsedstvo, pač pa tudi naslednje latvijsko na naši strani. Pa še nekaj. Včasih nekatere vlade, in če se prav spomnim, je bila to nemška dolga leta, torej nekatere vlade trdijo, da to preveč stane. Seveda, dostopnost, zlasti za ljudi, Eh, na invalidskih vozičkih. Pogovarjam se o ljudeh, ki sedijo v invalidskih vozičkih. Kaj pa, recimo, če ima mama ali oče otroka, ki mm, ne more hoditi v vozičku. Tudi v takem primeru je težko priti recimo do pošte. Kakšni so stroški? če ljudje doživijo diskriminacijo. To povzroča posameznikom težave pri tem, da sploh živijo svoje življenje, zasebno pa tudi poklicno. In ta argument mi sicer ni všeč, ampak včasih ga je potrebno uporabiti. Včasih je potrebno uporabiti ta argument, namreč gre tudi za strošek za našo družbo in za gospodarstvo, če že hočete. Kajti, če ljudje z vsemi svojimi talenti, z vsem svojim potencialom, ne morejo polno živeti svojega življenja, tudi poklicnega, zato ker doživljajo diskriminacijo pri dostopanju do blaga in storitev, potem to škodi tudi vsem nam. Mislim, da je že bila opravljena ocena učinka parlamenta na to temo. Mislim, da moramo iti še dlje in ugotoviti, kakšen pa je strošek, če ne izvajamo tega načela. In prepričana sem, ne da imam podatke, da bi te stroški utegnili biti enako visoki kot stroški izvajanja tega načela. In ravno v času krize si teh stroškov ne moremo privoščiti in vladam ne smemo dopustiti, da uporabljajo argument stroškov. Pravičujem se, ker sem nekoliko zamudila. Na tej točki se bom ustavila. Zahvaljujem se italijanskemu predsedstvu za napredek. Hvala komisiji, da je na naši strani. Upam, da, bodo, da boste tudi poslanci pomagali in veselim se že pogovora z vami, kako pripraviti tiste vlade, ki napredka še niso dosegle, da to storijo, da enakost ne bo zgolj načelo, ampak da bo to eh, vsakodnevna pravica za vsakega državljana. Much, Hvala, Ulrike. Vsi poročevalci v senci so tu, zato da lahko vidimo, da lahko komentirajo to, kar sta povedala predsedstvo in komisija. Gospe Viljeta, se opravičujem, prej ste imeli napad kašla, ravno ko sem vas hotel nagovoriti. Predsedstvo pravi, da se strinja z cilji in jaz sem imel pripombo na to. Tudi gospa Lunaček je imela podobno pripombo, ampak to je bila samo pripomba, ne zahteva nobenega odgovora. Bolj nas je zanimal praktičen napredek, eh, ki ga je doseglo predsedstvo. Torej, nisem želel odgovor od vas. Shadows, here, In ker že imamo vse poročevalce v senci, da jim sedaj besedo, kar dajem po vrsti, najprej tistemu, ki je prvi prosil za besedo. Enaka obravnava in nediskriminacija predstavljata eno najpomembnejših načel Evropske unije in zato moramo narediti kar največ, da ju uresničimo. Delamo na tem področju, ampak nekatero pomembno vprašanja so še vedno nerešena. Cilj te direktive je zagotoviti enako obravnavo za osebe, ne glede na vero, prepričanje, spolno usmerjenost in mislim, da nihče ne postavlja tega cilja pod vprašaj. Vsi si moramo prizadevati, da bi dosegli eh, ta cilj. Direktiva, po mojem mnenju, pušča dovolj prostora za nacionalne pristojnosti. Za tiste države, ki želijo postaviti svoje standarde, mislim pa, da potrebujemo veliko m, mm, večjo promocijo, spodbujanje vrednot vsebovanih v tej direktivi. In zato upam, da bomo lahko končali delo na tem dokumentu in da postopkovna vprašanja ne bodo na poti temu, da našim državljanom zagotovimo enako obravnavo. Poleg tega upam, da bo italijansko predsedstvo uspelo rešiti štiri še odprta vprašanja. Popolnoma se strinjam s predsedstvom, da moramo vzpostaviti tudi sistem spremljanja izvajanja direktive. Hvala. ELS. Gospa Kraca. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama pozdravljam to, da je italijansko predsedstvo pokazalo, dobro voljo za to, da prekinemo začarani krok v svetu. Seveda se strinjamo z vrednotami ali moramo po tolikih letih sploh še razpravljati o tem, ali se strinjamo z načeli nediskriminacije ali ne bi to moralo biti očitno, namreč da smo pri nas proti diskriminaciji in za enako obravnavo. Čas je, da naredimo korak naprej. To pa je, da ocenimo, kateri so realni problemi v svetu in da se jih lotimo strinjam se z vsem, kar je povedala mm, poročevalka. Leta 2009 smo že sprejeli stališče, zato sprašujem italijansko predsedstvo, ki pravi, da bojo sedaj odprli razpravo in ocenili vse, ali ste upoštevali stališče parlamenta iz prečestih let in ali razmišljate, da bi to upoštevali in če, v kolikšnem obsegu. Rekli ste, da se boste osredotočili na dve vprašanje, kar je dobro. Prvo, mm, razlikovanje med dostopom in upravičenostjo. Rada bi razumela nekoliko bolje, kako boste to naredili. Razumem, da so tu tudi problemi vezani na stroške v nekaterih državah. Ti stroški so povezani z vprašanjem subsidijarnosti, razdelitvijo pristojnosti, ampak mislim, da ne smemo primerjati vrednot stroški. To vprašanje je potrebno odpraviti oziroma razrešiti kot prvo. Razprava v tem parlamentu se mora osredotočiti in tu se veselim sodelovanja z drugimi poročevalci v senci, kako prekiniti ta začarani krok. Italijansko predsedstvo je povedalo, da boste konec novembra sprožili to vprašanje na ministerski ravni. To zasedanje na ministerski ravni ne sme biti šele izhodišče, ampak kon konkreten predlog, kje pričakujete napredek. Hvala, gospa Koraca. Seveda so tukaj tudi stroški, kot je dejala gospa Luneček. SD Silvigujom.

slišala sem kar nekaj predlogov o tem, kaj bi lahko naredili še več eh, in eh, tudi slišali smo nekaj idej o tem, kaj bi lahko parlament eh, storil. No, ampak dejstvo je, da smo legitimno lahko dokaj ravnodušni do vsega tega, glede na to, da šest let ni bilo nič. Zdaj prihaja do dejstva, da je diskriminacija še vedno zelo, še vedno zelo, zelo prisotna. Vlika je omenila primere diskriminacije invalidnih oseb, veliko je tudi drugih eh, takšnih primerov. Po evropskih volitvah, ki so pokazali, da potrebujemo neko povezavo, da potrebujemo Evropo, ki govori o preprečevanju in boju proti diskriminaciji. E, torej, po vsem tem je, mislim, da res zelo delikatno ali celo eh, več kot to, misliti, da lahko kakorkoli upravičimo. To pomankanje napredka, kajte kriza je vse hujša in evropske institucije morajo pokazati, da so tu tudi zato, da zaščitijo državljane. Tako da moramo pokazati to dodano vrednost. Dve možnosti dela, ne vem, kako ne temu rečem. Nekateri argumenti, ki jih uporabljajo države članice, so povezani eh, s to blokado v zvezi z. Eh, stroški. Ulrika je govorila prej o nekakšnem obrnjenem dokazno, dokaznem bremenu na nek način in treba izpostaviti tudi strošek pomankanja takšnega eh, predpisa. To ni samo moralna razprava, ampak tudi razprava, zelo konkretna razprava o dostopu do določenih storitev, do zdravstva, do stanovanja, do zaposlitve in vse to kaže na obstoj diskriminacije in tu moramo nekaj storiti, vse za to, da pokažemo, da direktiva o prečevanju diskriminacije mora obstajati. In še tretja stvar, po več letih blokad se sprašujem, kakšen je splošni manevrski prostor, da ne idemo korak naprej nekdanja, nekdanji komisar za pravosodje omenil možnost okrepenega sodelovanja pri tej direktivi ali je to hipoteza, ki bi jo lahko uveljavili, ali to lahko deblokira razpravo, ali je to pač neko nujno zlo, na kratko, ali torej lahko na tej podlagi naredimo kakšen napredek. Tudi z tega vidika bi rada obrnavala to vprašanje. Hvala, Silvi. Sofi, v imenu liberalcev. Hvala predsednik in hvala predstavnici italijanskega predsedstva in tudi predstavniku komisije ter hvala za podporo temu dosjeju. Sama sem poročevalka v senci ne od prejšnjega mandata, ampak od predprejšnjega. In to je verjetno ena najdlje Eh, trajajočih dosjejev, kar jih poznamo v Evropski uniji. Mislim, da so to opazili tudi drugi kolegi. To, kar je povedala predstavnica italijanskega predsedstva, vse države članice se strinjajo s cili, očitno ne. Ampak le kako težko je lahko, če je parlament sprejel stališče leta 2009, se bi ga lahko enostavno prekopirali. Zato se nehajmo pretvarjati, da ni tehničnih težav. Vsi vemo, tehničnih težav ni, manjka politična volja. Od leta 2008, od prvih predlogov, je politična realnost drugačna in mnoge vlade so sedaj pod pritiskom, ker je vse več populistov, um, antisemitistov, homofobov, eh, proti romskih gibanj, antisemicis, to sem že povedala, proti islamističnih in tako dalje. Tako je vzdušje. Mislim, da sem navedla skoraj vse. Ampak ali ni to razlog, zakaj? se stranke, ki so na oblasti, bojijo narediti korake. Če bi bile iskrene, če pravijo, da gre za tehnični problem, zakaj ne povedo ena po ena, zakaj točno gre? Namreč, če je cilj enake obravnave skupen, potem se to da narediti v enem popodnevu. Naj vas spomnim. Leta 2008 smo začeli ta proces, zdaj smo v letu 2014 do kdaj pričakujejo države članice, da bodo zaključile s tem dokumentom? Koliko časa morajo evropski državljani še čakati? Stroški enake obravnave ljudi s posebnimi potrebami se uporablja kot izgovor. Tako kot Ulrike Lunaček, ne razumem, kako je lahko nekdo, ki je lahko produktiven bolj drag kot nekdo, ki potrebuje socialno podporo. Da niti ne govorim o moralnem vidiku, zato nehajte ljudi s posebnimi potrebami uporabljati, zlorabljati kot izgovor. In če pogledamo leto 2008, od takrat bi se vsak lahko prilagodil z direktivo ali brez nje. Govorimo o prilagajanju stavb, nove stavbe, vse bi že lahko prilagodilo od leta 2008 kaj jih zadržuje, kaj jim preprečuje in zakaj potrebujejo evropske države sploh evropsko direktivo za to, da bi zagotovile enako obravnavo vseh eh, državljanov. Pa govorimo o subsidijarnosti. Halo, to je njihova temeljna dožnost brez direktive. Zato se nehajmo pretvarjati, naj vsi odvržajo maske, nehajo govoričiti, naredijo danes to, kar je kot model Evropski parlament že sprejel. Hvala. Um, uh, um Hvala, Sofi. Um, okay, next is um, Mr. Chrysogonis. Um, please. Uh, Mr. Chairman. Uh... Izvolite. Guengel. V celoti podpira to direktivo. Vendar pa moram povedati, da je svet in da je tudi komisija, da sta oba zelo hinavska pri tej zadevi. Evropske elite v imenu se prisegajo na temeljne pravice, v resnici pa se nočejo zavezati s pomočjo zakonodaje in ravno zato ne podpirajo napredka te direktive po tolikih letih. Par konkretnih primerov, kako evropske elite razumejo človekove pravice in spoštovanje načela enake obravnave. Če si pogledamo memorandume in programe trojke, ki jih izvajajo v nekaterih državah članicah, recimo v Grčiji, je trojka ki jo v dveh tretjinah sestavlja ta Evropska centralna banka in Evropska komisija, ta trojka je Grčiji usilila, da mora odpraviti vse socialne prijemke za eh, invalide, kar pravzaprav predstavlja kršitev člena 21 listine o temeljnih človekovih pravicah v Evropski uniji, ki je v veljavi. Očitno je torej, da nočejo, da jih eh, zavezujejo še podrobnejša pravila, kot so pravila, ki jih vsebuje načrtovana direktiva. Nadalje, ko govorimo o zaposlovanju. Zaposlovanje je obravnavano v drugi direktivi, ki že velja. Trojka je Grči, grški vladi, usilila znižanje najnižje plače za mlade in to pod minimum, ki je potreben za preživetje, vsaj za 15 odstotkov, s tem je trojka usilila diskriminacijo v odnosu do vseh drugih zaposlenih. Ne glede na to, da obstaja direktiva, ki je že v veljavi in tudi ne glede na dejstvo, da velja tudi 21. člen listine o temeljnih človekovih pravicah, ki izredno prepoveduje takšno diskriminacijo. Zato je očitno, da manjka politične volje in zato želim povedati, da gre tukaj za hinavščino. Um, Gospod Kjerek. EKR. Euh, e euh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Bom govoril v polščini. Predvsem hvala gospe Ulrike Lunaček in Sofi Intfeld in drugim eh, kolegom, ki so govorili o invalidnih osebah in ki so pozvali k večji solidarnosti s temi ljudmi. To je zame še toliko bolj pomembno, saj sem Eh, uspel zagotoviti pomemben eh, napredek, ko sem vodil polski parlament, kar zadeva njihovo sodelovanje v demokratičnem odločanju. Bi pa rad predstavil še eno zadevo. Tekom zaslišan kandidatov za mm, novo komisijo smo slišali, da. Večina komisarjev vidi mm, mainstreaming gibanja LGBT v Evropi kot eh, nekaj, kar podpira večina, ampak tega, temu ni tako, kar kaže tudi ustavne rešitve na polskem in uh, eh, eh, mačarskem, referendum na hrvaškem, ustavne rešitve v Litvi, pa tudi masovna družbena gibanja. Kot uh, so bili izhodi manif portus v številnih državah. Države, ki nasprotujejo številnim izmed teh določb, ne gre za kakšno koli diskriminacijo, ampak jim gre za to, da se ohrani monogamna družina kot eh, družbeni normativ in kot eh, družbeni zgled, kar naj bi predstavljalo družbeni normativ, ne pa zgolj eh, nek predlog. In zato bi rad povedal te tole. Forsiranje zahtev homoseksualnega političnega gibanja deli Evropo, ne le tu med nami, ampak eh, tudi v državah, ki želijo vstopiti v našo skupnost. Če bomo uvedli ta področja v razprave, naprimer za državami kot so Gruzija in Moldavija prav tako to znižuje našo avtoriteto. Naše države so vstopale v skupnost demokratičnih držav, ne pa v skupnost držav, ki revidira in eh, izpodbija moralno dediščino Evrope in tudi našo pravno dediščino. SD i uh, also want to join the voices which are stressing the Želim se pridružiti vsem tistim, ki poudarjajo nujnost enakosti. Ravno prejšnji teden smo imeli razpravo v delegaciji glede pravice do dostojanstva. To je temeljna človekova pravica. In ljudje, ne samo tisti, ki so v vozičku, so ljudje, ki imajo več posebnih potreb in upajo, da bomo tu v našem parlamentu lahko pomagali razrešiti ta problem. Namreč ne gre samo za problem dostopa do trga dela. Drugi ljudje, morda 80 odstotkov ljudi s posebnimi potrebami, doživljajo to, da je njihovo dostojanstvo načeto zaradi vsakodnevnih problemov, ki jih ne morejo reševati. Zakonodaja tega ne rešuje in tako celotno breme nosi družina. Država nima občutka, da mora pomagati družinam s takimi otroci. In s tem bi namreč zagotovili dostojanstvo. Gre za minimalno pomoč, ki jo ljudje prejemajo. To pa ni raven dostojanstva. Zato mislim, da bi pravica do dostojanstva za vsako osebo, tudi osebo z hudimi posebnimi potrebami, več posebnimi potrebami, vsem bi morali zagotoviti dostojanstvo. Seveda, če ljudje delajo, je tu tudi gospodarska plat. Vedeti pa moramo, da ne gre samo za gospodarsko plat, gre za človekovo dostojanstvo. Hvala. Helga. Thank you. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag ook de collega. Hvala. Želim spomniti mm, kolege, da ima kar deset odstotkov ljudi tako ali drugačno posebno potrebo. In če poštevamo še družine, potem je to kar velika skupina. Vse moramo obravnavati kot polnopravne. Eh, državljane in zato potrebujemo to direktivo. Ne bo rešila vsega, je pa to pomemben korak v pravo smer. Potrebujemo spremembo v načinu razmišljanja. Ljudje s posebnimi potrebami lahko ogromno prispevajo naši družbi, vendar pa jim moramo najprej dati možnost, da to dosežejo. To pa pomeni, da moramo odpraviti vse ovire v javnem prometu, v življenju nasploh. Le, če bomo to dosegli, lahko govorimo o polnopravni udeležbi takih državljanov. Ta direktiva je zelo pomembna. Toliko je ovir, ki so na poti temu, da bi lahko vsi državljani dali svoj prispevek družbi. Naj povem, da imamo mm, tudi sporazum Združenih narodov, večina držav ga je ratificirala. Tudi parlament se strinja z to usmeritvijo. Potrebujemo pa konkretne ukrepe, ne smemo ostati samo pri besedah. Seveda imajo vse države članice svojo nacionalno zakonodajo. Vlade se morajo aktivno angažirati in uresničiti to, kar piše na papirju. Države morajo služiti kot zgled. Vsaka država članica mora v praksi izvajati to, o čemer govorimo, da bomo resnično lahko govorili o politiki vključevanja. Okay, next, um, speaker, few, um... Tako kar nekaj vas je prosilo za besedo, tako da bom skušal zdaj zapreti seznam govornikov. Naslednji, Peter. Hvala lepa. Bom povedal par besed v mađarščini, kajti poljski kolegi so omenili eh, mađarsko. Torej, poljski kolega je prej eh, omenil nekaj o mađarski disciplini, kot da smo naredili stoletni korak nazaj. In njemu in ostalim bi povedal, da ni nobene sestave družine, ki bi imela monopol, ki jo morajo kar sprejeti vsi. Ni nobenega monopola za samo eno vrsto družin. Ni namreč tako, da mađarska družba zavrača druge modele. Ne, mađarska vlada to zavrača. Mađarska družba pa ne želi diskriminacije, ne želimo nikogar izključevati, tudi ne smemo nikogar izključevati, eh, ne na podlagi spolne usmerjenosti, ne na drugi podlagi. Če bo prišlo do diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, to predstavlja kršitev zelo jasnih temeljnih pravic. Hvala, Peter. Gospod eh, predsednik, tudi sam bom govoril v svojem jeziku kot postanec Marek Jurek. Če bi se lotili osnutka te direktive z dobro voljo, bi se osredotočili zgolj na vprašanje uresničevanja pravic invalidnih oseb. Tu namreč ni nobenega spora med nami. Če bi komisija v tej direktivi obravnavala zgolj eh, invalidne osebe, potem sploh ne bi bilo problema. Absolutno pa se ne morem strinjati z tem, kar so dejali nekateri pred menoj. Če da gre za antisemitizem, za diskriminatorne tendence in tako naprej v nekaterih državah. Mislim, da moramo v skladu z deklaracijo Lizbonske pogodbe, ki državem članicam zaupa in spoštuje njihove ustavne tradicije. E, torej, s tem v skladu mislim, da bi morali izpostaviti prepričanje, da so temeljne, temeljne človekove pravice e, in družinske pravice nekaj, kar države članice urejajo same. To dobro, imamo pogodbe, imamo konvencije o človekovih pravicah, o državljanskih pravicah, imamo ustavno-pravne tradicije in tu moram zelo jasno povedati, v primeru nekaterih držav, vsekakor na primeru Polske, obstajajo tu jasne razlike z ideologijo LGBT. Pravice tradicionalnih eh, družin niso samo ena od eh, variant družbenega sošitja, temveč so ključni element evropske civilizacije od eh, rimskega prava naprej. Tako da naj vas ne čudijo zdaj pol, Poljaki, Hrvati ali organizatori demonstracij Manif Portus, kajte gre za sestavni element naše civilizacije. In eh, dokler bo ta direktiva orodje za to, da se državam članicam usiljuje rešitve, ki niso v skladu z njihovo moralno držo in ustavno pravno tradicijo, potem bo to vedno problem. Če se pa bomo izključno osredotočili na promocijo pravic eh, invalidnih oseb, potem pa mislim, da lahko brez težav eh, podpremo ta predlog, tako da samo podpiram eh, to, kar pravi gospod Marek Jurek. Ni nobenega konsenza glede ideologije LGBT in to je nekaj, kar mislim, da kvari atmosfero v Evropi in je tudi orodje za ideološko konfrontacijo, ne pa za dejansko promocijo človekovih pravic na stari celini. Dobro, kolegi, ob tej eh, zanimivem zaključku bi zdaj vse skupaj nekako zaključili. No, novi kolegi boste videli, da Vse to kaže na zelo velik razpon razprave v našem odboru. Te cilje imaš postopkovno vprašanje. Ja, imam. Razmišljam samo, ali je, ali je kar v redu dajati ne vem kakšne vse izjave tu, ali je kar ok dajati takšne izjave, ki so tako želive do so ljudi ne bi morali morda razmisliti nekoliko o tem in eh, uporabljati jasna pravila tu v tem zboru, v tem odboru, da ne žalimo. Kaj ti moram reči, da me je res sram, da sem tu v tej dvorani danes in mislim, da tu v tej dvorani preprosto ne zdržim več te atmosfere. No, mislim, da je pač to bila izjava na temo. Eh, prejšnjih izjav, kar mislim, da je bilo vse kar jasno in očitno tudi vsem ostalim in mislim, da se bodo pač nekateri zdaj s teboj strinjali. Ja, mislim, da se bodo kolegi sami ustvarili mnenje o tem. Ne, ne, ne, ne bom zdaj odpiral razprave na to temo. Ne, ne bom odpiral razprave na to temo, zdaj pač ste, ste jasno povedali svoje mnenje tudi ostali kolegi. Tako, No, prav tako ne želim zdaj eh, zasenčiti tistih pomembnih vprašanj, ki so bile izpostavljene, ker tu gre za razpravo o direktivi o boju proti diskriminaciji in eh, škoda bi bilo, če bi ti zadnji komentarji zdaj zasenčili zelo pozitivno eh, plat te zgodbe, tako da bi zdaj prosil Udrike Dulaček, da mm, se skupaj povzame. Naj vas samo spomnim, kolegi, da ima vse to zelo dolgo zgodovino, gospa Bautmek in gospod Romeva sta bila prejšnja poročevalca. Zgodovina tega predloga je dolga, to je zdaj zastalo v svetu. Slišali smo zakaj. Zato, ker je veliko pritiskov od zunaj in uh, zdaj bomo deležni tudi veliko zunanjega pritiska, da ne bi prišlo do napredka. To. Širom uh, celotnega političnega spektra smo slišali veliko uh, podpore, ki je bila izrečena eh, v, v to smer, ampak dejstvo je, da soglasja v svetu ne bo. Veliko dela bodo opravili poročevalci v senci in eh, poročevalka sama, ki bo zdaj podala povzetek te razprave, potem bo pač na članih tega odbora, da skupaj s poročevalko zagotovimo, da zadeva funkcionira. Tako da zdaj predlagam, da damo besedo poročevalki, da nam poda svojo vizijo te strategije. Eh, vem, da imamo zdaj pač strukturni problem z državami članicami, ne toliko z italijanskim predsedstvom, ampak s posameznimi državami članicami. Nam lahko, Ulrike, zdaj poveš, kako naprej, vsaj iz vidika parlamenta. Hvala, predsednik. Preden to storim, kar ste dejali, moram, se moram odzvati tistim v tej dvorani, o čemer je omenjen in govorila tudi gospa Vikstrom, Eh, gospod eh, Jurek in gospod Vezdovski, najprej bi vas prosila, da si preberete besedilo. Ker tu gre za dostop do blaga in storitev. Tu gre za to, kdo in katera oseba in da pač moramo vsem dati možnost, da vstopi v stanovanje. Ne da se mu reče, ne nočem, da dva homoseksualna moška eh, najame ta to stanovanje. Nočem, da invalidna oseba najame to stanovanje. Za to gre. Sploh ne govorimo o zakonskih zvezah istospolnih partnerjev. Tako da prosim, preberite si direktivo, potem pa še le govorite. To bi bila moja prva prošnja. Drugo, pravice LGBT niso stvar ideologije. Lezbike, geji, transseksualci in tako naprej obstajajo že od rimskih časov, mimo grede, in tudi med rimskimi cesarji, če si preberete zgodovinske knjige. Torej, to je obstajalo povsod po svetu, v vseh kulturah, v vseh verskih skupinah. Obstajajo v katoliški cerkvi, v drugih krščanskih eh, cerkvah, v eh, judovski veri med muslimani, v katerikoli religiji. Zakaj? Zato, ker to ni neka opcija. Ne odločate se o tem, v koga se zaljubite. Tudi vašim otrokom se to lahko zgodi, vašim eh, vnukom, če jih imate, vašim sestram ali bratom. Nekaterim eh, se zgodi, da njihovi starši, oče ali mati, kasneje v življenju ugotovijo, da so bodi si biseksualno usmerjeni ali pa da se zaljubijo v osebo istega spola. In to, kar vi pravite tu, je čista diskriminacija. In, uh, to zdaj postaje osebno in to mi ni všeč. Ampak to pomeni, da vi meni kot eh, lezbiki, ki je odkrito govorila o tem že več kot 30 let, vi meni pravite, da jaz ne bi smela imeti eh, pravice, da se zagovarjam diskriminacijo, če bi me vrgli iz kavarne, ker sem držala partnerico ali jo morda celo porobila v javnosti, ker to je nekaj, kar se je. Eh, zgodilo v Avstriji, v eni od kavar. Ne meni, ampak nekomu, ki ga poznam. In to je to, kar vi želite prepričati, če ne boste dovolili, da so tudi pravice LGBT sestavni del te direktive. In moram reči, da ne razumem, zakaj potem trdite, da je ta direktiva orodje za usiljevanje česarkoli državam članicam. Ne razumem, zakaj pravite, da je ta direktiva orodje za ideološko konfrontacijo kaj je sploh ideologija, kaj je ideološkega o tem, v koga se človek zaljubi in eh, da tega pač noče skrivati, ampak da hoče imeti možnost in, in, in priložnost to povedati tudi staršem doma, ne da bi se bal, da te bodo vrgli ven ali da bi se bal, da te bodo vrgli šole zaradi tega ali da te bodo drugi trpinčili in eh, ti govorili to ali ono, samo zato, ker si se v nekoga zaljubil. V čem je sploh problem? Oprostite. Vi zdaj pravite, da so to ideološke zadeve. V polskem sejbu, torej v polskem parlamentu, vi ste bili predsednik tega parlamenta, tam ste imeli eh, izvoljenega predstavnika Roberta Bidrna, ki je javno izpostavil, da je eh, gej. In tam je bila konferenca več od 500 eh, predstavnikov celotnega sveta in Evropsko unijo vidijo kot unijo držav, v kateri so pravice predstavnikov LGBT zaščitene, kjer lahko živijo brez strahu. Kajti v številnih državah ljudje, kot sem jaz, eh, pristanejo v zaporu, jih pobijajo, kaj šele, da bi jim omogočili, da si najamejo stanovanje in eh, da živijo s partnerjem javno in odkrito. In zato res zahtevam od vas, da prosim, nehate govoriti o ideološki konfrontaciji, da Evropska unija karkoli nalaga državam članicam. Vaši parlamenti, vaše vlade so podpisale listino o temeljnih pravicah, ki jasno določa, da je prepovedana diskriminacija proti komorkoli na podlagi spolne usmerjenosti. Lizbonska pogodba je nekaj, kar so tudi podpisale vaše vlade. Ne vem, ali ste bili vi takrat predsednik parlamenta ali ne, ampak vaša vlada, polska vlada, je tudi to sprejela. Tako da o čem zdaj vi govorite? Zdaj ste vi del EU, zdaj pravite, EU ne vem, kaj nalaga državčanjcem. Ne, mi samo želimo, da države članice zelo jasno razumejo, da so pravice LGBT enako kot pravice invalidnih oseb, enako kot pravice oseb, ki so verjo izpovedi, ki ni večinska, enako kot eh, pravice ljudi, ki so političnega mnenja, ki ni večinsko, eh, ki so, ne vem, stari in ne želijo, da se diskriminira proti njim. Torej, to so pravice, ki so enake za vse. Jaz se upravičujem, ampak to je bilo pač nujno. Ja, zdaj pa imaš 30 sekund, da tisto suhoparno poveš, kar je zapovedati, ker nam res manjkuje časa. Torej, večina govornikov tu je podprla to, kar sem dejal na začetku, ko sem govoril o tem, kako naprej. O e, EKR je nekdo drug, ki je poročevalec, tako da upam, da bo prihodnič lahko vendarle tu, da bo vsaj del EKR morda podprl to. Strategija za naprej je ta, da tisti, ki želimo, da predsedstva, ki to želijo in v redu bi se želela italijansko predsedstvo naredi velik korak naprej in to doseže. Torej, ključno po mojem mnenju je, da nam uspe sodelovati s tistimi vladami, oziroma s tistimi strankami v vladah, ki oklevajo, ki nasprotujejo temu, da se z njimi pogovorimo in uh, govorila bom z vsemi poročevalci v senci, z vsemi tudi poslanci, ki so pripravljeni tu sodelovati. Torej, treba veriti, da ne gre za stroške, ampak za dostojanstvo in za enakopravnost. Hvala, Ulrike. Tako, zdaj pa predsedstvo. Ne, ne vi konkretno, ker nam je zmanjkalo časa, ampak eh, pričakujemo besedilo, ki bo zagotovilo nek napredek s tem v zvezi. Slišali ste že stališča parlamenta ki so, mislim, da dokaj jasna, želimo napredek. Žal nam je zmanjkalo časa, tako da nekih zaključnih komentarjev zdaj ne bo, mislim pa je kar jasno, kakšno je stališče parlamenta v zvezi s to direktivo, tako da še enkrat hvala kolegi za to odlično vprašanje. Postopkovno vprašanje lahko? Ne, se bomo vrnili k tej razpravi naslednjič. Res, da moramo zaključiti, ker smo bistveno presegli predviden čas. Kolegi, torej razumem, da gremo zdaj od te zelo emotivne razprave k razpravi o usposabljanju policijskega osebja. Torej, točka 8. Evropska agencija za usposabljanje preiskovalnih organov. Komisija najprej. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, poslanke in poslanci, dame in gospodje, dobro jutro. Ja, to dejansko predstavlja korak v stran od razprave, ki smo ji bili ravno kar priča, čeprav moram reči, da sem vesel, da ta odpor ponuja priložnost komisiji, da predstavimo bistvo našega predloga za novo uredbo, ki ureja delo cepola. Lansko leto smo bili deležni kar veliko razprav okrog cepola, ampak te razprave se niso vedno osredotočale na vsebino aktivnosti te agencije oziroma na dodano vrednost, ki jo ta predstavlja. Razprave so bile večinoma okrog eh, združevanja in pa na koncu sedeža Cepola. Je pa to bilo namenjeno temu, da se reformira Cepol in da ta agencija postane še bolj namenska v svojem delu. So zakonodajalci so se dogovorili, da je sprememba zakonodajnega okvira agencije nekaj, kar je potrebno predvideti. Eh, stališča komisije je torej logika za tem predlogom v tem trenutku, namesto kasneje, eh, troplastna. Najprej reformirati sam okvir cepola in ga uskladiti z drugimi agencijami, da se ga obenem tudi opremi z možnostmi za izvajanje scheme usposabljanja za organe preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja in da so tudi opredeli sedež te agencije v Budimpešti. Prav tako je pomembno, da se ustrezno revidira dosedanji sklep sveta, ki ureja delo CEPOL. Predlog komisije sledi pripravljalnim aktivnostim iz let 2012 eh, in 2011, kjer smo se osredotočili na posodobite upravne podlage CEPOLA. To pripravljeno delo je privedlo do več ugotovitev in sicer, da obstaja potreba po učinkovitejši implementaciji sheme za eh, usposabljanje, ki jo imenujemo LEC in eh, ta naj bi postala bolj učinkovita in tudi stroškovno učinkovita. Prav tako ugotovitve kažejo na potrebo, da se premosti vrzel v znanju in usposobljenosti osebe na tem področju. Prav tako je pomembno, da CEPOL ostane neodvisna agencija s sedežem v Budimpešti. In ta predlog komisije zagotavlja pravni okvir za obnovljence pod širšimi cilji in z posodobljenimi sistemi vodenja in upravljanja. Naj izpostavim, da je ta predlog, predlog, ki ne vključuje dodatnih eh, finančnih bremen in ne pomeni dodatnih finančnih obremenitev, to je tudi v predloženem finančnem izkazu. Proračunska disciplina, ki je nujna, je povezana tudi z potrebo po spoštovanju. najvišjih eh, dovoljenih eh, finančnih omejitev za kadre in delovanje agencije. Tu strogo sledimo standardnim določbam komisije, zato da se v polni meri upoštevajo tudi zaveze, kar zadeva splošni pristop za delovanje agencij in vem, da parlament še kako dobro to pozna. Kar zadeva vsebino tega predloga, no, ta je namenjen temu, da CEPOL damo ustrezen eh, pravni mandat in tudi ustrezne resurse za to, da se implementira prizadevanja na področju usposabljanja v skladu z sporočilom. Let, prav tako je potrebno okrepiti učinkovitost in jo uskladiti z načeli, ki so določena v skupnem pristopu o decentraliziranih agencijah. S tem, ko cepolo naložimo nalogo koordinacije implementacije pristopa LEDS, ta predlog širi možnosti za to, da cepol podpira, razvija, zagotavlja in koordinira usposabljanje za predstavnike organov notarnjih zadev v vseh, na vseh področjih. Prav tako je potrebno poštevati potrebe po usposabljanju za to osebje. Razširjen mandat ne pomeni kakršnega koli poseganja v nacionalne pristojnosti, te ostanejo nedotaknjene konkretno povedano, kar zadeva to pomembno tematiko subsidijarnosti. Naj povem, da uloga eh, cepola vključuje tudi, vendar ne eh, presega usposabljanje policistov širom EU, ugotovitev eh, enotnih znanj in sposobnosti in prav tako tem predlogom širimo naše predloge na vse elemente pristopa les. Vsi pripadniki eh, omenjenih organov naj bi bili deležni usposabljanja, ne samo višji uradniki. Mlade politike kadete, eh, carinske, eh, carinike in tudi izkušene zaposlene na tem področju je potrebno izobraziti o kontekstu EU na področju delovanja policijskih eh, organov in eh, na ta način upamo, da bomo zagotovili boljši pristop k čezmenjem sodelovanju pri boju proti kriminaliteti. Prav tako želimo, da bi agencija prispevala k zagotavljanju specializiranega usposabljanja za tematske prioritete EU v boju proti organiziranemu in eh, hudemu kriminalu naprimer kibernetski kriminal, pranje denarja, eh, organiziran kriminal na podlagi ocenjevanj potreb po usposabljanju v državah članicah. Ta schema je nekaj, kar smemo razumeti zgolj kot eh, še dodatni cilj za agencijo, ampak eh, kot schemo za strukturiranje delovanja Cepola, ki spremlja delo Cepola in ponudbo, usposabljen. Zagotoviti potrebno kakovost, preprečiti podvajanje in zagotoviti doslednost v usposabljanju na ravni EU ob spoštovanju primata držav članic, kot prej že rečeno. Govorila sem že o vodenju in upravljanju, naj samo povem še nekaj besed o odgovornosti. Ta predlog namreč uvaja nove mehanizme parlamentarnega nadzora, ki vključujejo tudi nacionalne parlamente. Vem, da nam manjka časa, zato mi dovolite, da še nekoliko skrajšam predstavitev. Naj omenim samo še par zadev. Mislim, da je pomembno izpostaviti, da ta predlog ni revolucija, ampak prej evolucija, ki gradi na obstoječem uspehu te agencije in na obstoječi arhitekturi. In z eh, tega vidika moram res podariti dejstvo, da je bilo zelo pomembno, da komisija ohranja značilnost Cepola kot mreže. Cepol še naprej ostaja agencija, ki združuje in temelji na mreži centrov za usposabljanje držav članic. Mislim, da bi bilo primerno, da ste tukaj zaustavili. Mislim, da sem izpostavila ključne elemente tega predloga in hvala za vašo pozornost. Ja, hvala lepa, časa nam res zmanjkuje in eh, opravičujem uh, se gospe Gali in ostalim kolegom, eh, kar zdaj v naslednjo točko, ker bo zelo malo časa, tako da kar takoj dajem uh, besedo Kingi. Ja, bom skušala biti kar se da kratka. Hvala, predsednik. Ja, vedno smo bili mnenja tu v parlamentu, da je kakovostno usposabljanje predstavnikov organov notranjih zadev ključnega pomena za boj proti čezmenjem organiziranemu kriminalu in zato potrebujemo posodobljen, učinkovit, eh, neodvisen in ustrezno kadrovsko zaseden eh, organ oziroma agencijo CEPO. Jasno je veščas bilo, da obstoječ pravni okvir Cepola moramo uskladiti z Lizbonsko pogodbo in z novimi ambicijami eh, na področju scheme za usposabljanje organov notranjih zadev. V skladu s tem, kar je že bilo povedano, mislim, da To predstavlja možnost za posodobitev pravne podlage CEPOL-a v skladu z spremembami Lizbonske pogodbe, vključno tudi z ulogo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Prav tako tu CEPOL-u poverjamo implementacijo načel nove scheme LEDS. Mislim, da je prav tako pomembno, da je glavna arhitektura cepola nekaj, kar mora ostati nespremenjeno. Gre torej, kot rečeno, za to, da se nanašamo in zanašamo na mrežo nacionalnih policijskih akademij in tu je treba izpostaviti par zadev. Če želimo zagotoviti učinkovitost in uh, učinkovitost agencije, se moramo tudi učiti na nekaj eh, tematskih sklopov z jasno čezmejno razsežnostjo, kar pomeni uh, varnostno strategijo in pa prioritete, ki jih identificirajo evropske institucije. Cepol se mora zato osredotočiti na pragmatičen pristop, naprej usmerjen pristop, ki ugotavlja, kakšni ukrepi so potrebni v prihodnje na tem področju. Prav tako naj izpostavim, da Cepol namenja velik, veliko pozornost temeljnim pravicam, kar eh, je že bilo omenjeno. In vprašanje novo porajajočih se oblik kriminalitete, kot je kibernetska kriminaliteta in finančna kriminaliteta, je tudi nekaj, na kar je treba dati večji podarek. Mislim, da treba okrepiti tudi vlogo eh, koordinacije in podpore Cepola. Cepol mora imeti zadostna pooblastila in tudi resurse za to, da ustrezno koordinira usposabljanje na ravni EU in to tako za uradnike kot za same učitelje. Pomembno je, da se izogibamo podvajanju in neustajenim pobudam, osredotočiti se treba na kakovost, na znanstveno kakovost usposabljanja in seveda na najboljšo izkoriščenost davkoplačevalskega denarja. Cepor mislim, da je že veliko storil za to, da dokaže svojo stroškovno učinkovitost. Agencija je štiri leta delovala z dokaj eh, skromnim proračunom in z zelo okrnjeno kadrovsko strukturo in mislim, da je pomembno, da preučimo ali evropska sredstva za eh, usposabljanje lahko morda najbolje kanaliziramo teko, preko te agencije, eh, ob tem, da seveda moramo vedeti, da to ima vpliv na splošni evropski proračun, obedne pa moramo dati našim državljanom tudi pravo vrednost za njihov denar. Ja, modernizacija cepola je pomembno vprašanje in uh, mislim, da je pomembno, da tudi te podrobnosti omenimo, kljub temu, da je časa malo. Uh, kar zdaj poročevalce v senci gospa Činiči v imenu SD, izvolite. signora presidente eh, onorevoli colleghi per un intervento io non sono relatore ombra. mi sono poročevalka v senci. posso per un intervento. imam pa vseeno prispevek smem? hvala. grazie. hvala. najprej bi rada povedala, da zelo cenim ta predlog, o katerem danes razpravljamo, namreč da bi posodobili in izboljšali učinkovitost izobraževanja na področju cepole. Bi pa rada k temu predlogu dodala še en svoj razmislek. Tretji člen predloga, o katerem danes razpravljamo, predvideva konkretno med cilji tudi ta, da bi predvideli konkretna tematska področja na področju kazanskega prava policije, kjer bi izobraževanje na ravni EU lahko prineslo neko dodano vrednost. Sprašujem se, glede na to, da ravno v odboru Libe trenutno razpravljamo o drugem predlogu direktive glede postopkovnih jamstev za mladoletnike, ki so obtožene oziroma usumljene v kazenskem procesu in glede na to, da je tam govora o tem, da je potrebna posebna usposobljenost vseh tistih, ki delajo z mladoletniki, se sprašujem in bi rada vprašala komisijo, ali med tematskimi področji, kjer bi lahko izobraževanje na ravni EU prineslo dodano vrednost, ali bi lahko tu vključili tudi tematsko področje mladih, mladoletnikov, vključenih v kazenske postopke. Tukaj gre predvsem za huda kazniva dejanja, ki so storjena čezmejno. In želela bi si tudi povezavo med 19. členom direktive, ki se nanaša na mladoletnike, in direktivo o eh, cepolu. Ravno zato, da bi lahko bolje uskladili in okrepili delovanje Evropske unije na tem konkretnem področju, ki pa je nedvomno zelo občutljivo in pomembno. Najlepša hvala za ta prispevek. Uh, Cecilija bo spregovorila v imenu skupine Alde, je tudi poročevalka v Senci. Hvala, predsednik. Želim uh, uh, spet sprožiti vprašanje sedeža Cepola. Komisija je govorila o tem, da bi združila Cepol in Europol. Potem je šlo za neko skupno lokacijo obeh agencij. Komisija pa zdaj v svoji študiji učinka pravi, da bi eh, preselitev cepola eh, prineslo dodatne stroške. Komisija mislim, da bi morala spet eh, pripraviti neko mm, pravično in pošteno študijo učinka v zvezi s tem. Cepol naj bi ostal eh, v Budimpešti, ampak mislim, da bi bilo stroškovno veliko bolj učinkovito, če bi obe agenciji Cepol in Europol eh, imeli sedež v istem mestu. Eh, ne vem, ali se bomo zdaj borili za stroškovno učinkovitost naših politik ali ne. Zato prosim komisijo, da odgovori na čisto preprosto vprašanje. Kakšen je dolgoročni proračunski vpliv? odločitve da se cepol locira v eh, budimpešti in ne eh, da bi imeli skupno lokacijo v Hagu. Komisija je imela eh, najprej nek prvotni predlog o Europolu, zdaj pa govori drugače in mislim, da bi morali ponovno sprožiti razpravo o potrebah in zagotoviti boljšo, boljše usklajevanje Evropskega akija, boljše sodelovanje eh, policijskih organov in izhajati iz svojih vrednot. Mislim, da bi eh, si morali prizadevati tudi eh, za boljšo perspektivo človekovih pravic, ki morajo biti bolj vključene v sodelovanje med policijskimi organi. Imamo tudi direktivo o pravicah žrtev. Še enkrat bi zato povdarila uh, eh, pomen tega, da komisija uh, ponovno pripravi dolgoročno študijo učinka na proračun uh, te, uh, glede te svoje odločitve o sedežu Cepola. Hvala. Samo uh, ti dve prošnji za besedo sem dobil. Uh, prosil bom komisijo, da se odzove na ti dve vprašanji, prosim, da ste kratki, kaj ti časa nam že zmanjkuje. Potem pa bomo še povzeli razpravo. Hvala, zelo kratka bom. E, glede specializiranega usposabljanja v kontekstu posobkovnih pravic in direktive v zvezi s tem, naj povem, da CEPOL nudi dobre priložnosti za koordinacijo in zagotavljanje tovrstnega usposabljanja. Eh, to je povsem skladno s cili cepola. Splošna ideja, ki leži za tem usposabljanjem, je, da vedno obstaja ocena potreb in na tej podlagi potem cepol z državami članicami eh, pomaga ustvariti eh, najboljšo možno ponudbo usposabljanja in to je gotovo eno od področji, kjer cepol takšno specializirano usposabljanje lahko bolje koordinira. Potem pa drugo vprašanje. E, moram biti iskrena, nisem pričakovala, da bomo danes spet govorili o, o združevanju obeh agencij. Komisija je več mesecev. E, bila na tapeti zato, ker je sploh predlagala tako združitev. Komisija je vzela na znanje mnenja proti takšni združitvi, ki sta jih izrazila oba so zakonodajalca in zato je bil sprejet sklep v zvezi s sedežem Cepola in sicer Eh, da se sedež preseli iz Bramshila v Združenem kraljestvu v Budimpešto na Mačarskem. Potem smo ukrepali skladno s tem, če bi prišlo do formalne zahteve na podlagi resne analize dolgoročnih proračunskih vplivov glede lokacije v Budimpešti eh, v primerjavi naprimer s Hagom ali kakšnim drugim mestom, potem eh, bi komisija seveda bila obvezana Eh, da razmislijo o tem, ampak eh, takšnih informacij zaenkrat ne morem podajati. Hvala, hvala, da ste bili kratki. Še gospod Diaz de Mera bi se rad oglasil. Potem pa bomo zaključili. Hvala, gospod predsednik. E, imam samo e, komentar za pojasnilo. Kot veste, sem poročevalec o uredbi Europol in rad bi komisijo spomnil, Eh, na to, kar se je zgodilo aprila. V prvi obravnavi so vse skupine tega parlamenta z izjemo skupine Alde zavrnili združitev obeh agencij. In več kot 600 eh, glasov proti je bilo, eh, ko smo govorili o taki združitvi. Samo to sem želel povedati. Hvala. Yeah, ja, just... Hvala. Še Kinga za zaključne besede. Hvala. Eh, želim povedati to, kar je povedal že gospod Jazdemera. Parlament se je jasno odločil, prav tako drugi so zakonodajalec. Bili smo proti eh, združitvi Europola in Cepola na začetku tega leta in menili smo, da bi agencija morala biti neodvisna. Eh, odločitev za Budimpešto je bila tudi jasna. Mislim, da te teme ni treba ponovno odpirati. Eh, menim pa, da je pomembno, da imamo zdaj eh, ta predlog, namreč da se modernizira posodobi delo cepola in da se naredi vse, kar je potrebno, zato da bomo imeli učinkovito agencijo z zadostnim osebjem. To je v interesu nas vseh pripravljena sem sprejemati mnenja in predloge eh, poročevalcev v senci in drugih kolegov in upam, da bomo našli dobro eh, rešitev v naslednjih mesecih. V interesu nas vseh eh, je, namreč v interesu parlamenta, sveta in komisije, da bo ta agencija učinkovito in dobro delovala. Hvala. Very much, King. Hvala, Kinga. Dragi kolegi, vsem se zahvaljujem za to razpravo. Eh, zdaj pa gremo kar na eh, sporazum PNR, PNR med Kanado in Evropsko unijo. To je naša naslednja tema, poročevalka je gospa uh, eh, Sofi Intveld, to je tretji sporazum PNR. In prejšnji sporazum med EU in Kanado je uh, potekal Uh, nov predlog smo dobili julija letos uh, tukaj v parlamentu. Zdaj bom besedo dal gospe, oziroma predstavnici komisije oziroma predstavniku komisije, da nam predstavi novi sporazum, potem pa bo besedo dobila še poročevalka in drugi kolegi. Uh, Eh, predstavnik komisije, izvolite. Eh, hvala. Mm, sem, sem Luigi Soreka, sem direktor za eh, notranjo varnost v DG Home za notranje zadeve. Vesel sem, da imam priložnost, da vam danes tukaj predstavim osnutek sporazuma med EU in Kanado. Prvo vprašanje, ki se sproža, je, ali je potrebno sprejeti tak sporazum. Kanada se sooča s podobnimi varnostnimi vprašanji kot EU. Veliko je eh, resnega mednarodnega kriminala, terorizma in tako naprej. Eh, posebno grožno predstavljajo tudi eh, tuji borci in pa terorizem na domačih tleh to so pokazali tudi uh, strašni dogodki v Otavi pred kratkim. Uh, podobnim dogodkom smo bili priča tudi v Evropi, naprimer uh, eh, napad uh, na židovski muzej v Bruslju. S takim sporazumom mm, bomo lahko podobne stvari preprečili in danes popovdne bomo tudi še razpravljali o tem. Uh, CBAS v Kanadi eh, se je že ukvarjal s tovrstnimi problemi in eh, so eh, rešili problem trgovanja z otroki, identificirali so tiste, ki so trgovali za otroki, potem so tudi v Kanado vrnili določene tuje borce dobili smo dokaze, da je potrebno podpreti kanadsko prošno. Kakšna pa je prednost za EU, eh, torej prednost tega sporazuma? Na sporazum PNR moramo gledati eh, v okviru celovitih odnosov s Kanado. Kanada je naš strateški partner, zato je zelo pomembno, torej eh, stališča strateškega partnerstva, da zagotovimo, da bodo naši strateški partnerji imeli eh, možnost zagotavljati svojo in našo varnost. Kanada bo lahko procesirala podatke, ki bi eh, lahko pomagali preprečiti eh, teroristične napade. To je lahko koristno tudi za EU. In, Take podatke že delimo z našimi agencijami, Europol eh, in drugimi in to se je izkazalo za koristno. Eh, to bo koristno za državljane Kanade in EU. Eh, hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo podatki varni. Potem vprašanje je tudi, ali se tukaj spoštuje načelo proporcionalnosti. Za, naš, za nas v komisiji je to vprašanje temeljnega pomena. Sporazum mora biti v skladu z zakonodajo varstvu podatkov in mora biti v skladu tudi z načelom proporcionalnosti. E, zato imamo tukaj varovalke o varstvu podatkov, ki ščitijo take sporazume. Standardi, naprimer, e, takšnega sporazuma PNR za Avstralijo so zelo visoki in to je bilo doseženo tudi v pogajanjih s Kanado. Naj izpostavim še dva elementa, gospod predsednik. V komisiji eh, eh, se nam eh, zdi, da so bile zahteve poročevalke in odbora septembra lani zelo pomembne. Izhajali smo iz sporazuma PNR za Avstralijo. Eh, zahteva pa je bila tudi, da eh, je treba še nadgraditi varnostne klauzule iz sporazuma s Kanado iz leta 2006. Eh, tukaj imamo določene podobnosti s porazumom z Avstralijo. Izhajali smo iz tega sporazuma pri pripravi sporazuma s Kanado. Ko gre za prenos ta osnutek eh, sporazuma naprimer predvideva, da morajo eh, letalske družbe eh, obravnavati podatke po načelu PUŠ. Potem moramo upoštevati tudi omejitev namena. Jasno je treba definirati namen, s katerim lahko kanadske oblasti dobijo in procesirajo naše podatke. Eh, tukaj gre za pregon terorističnih eh, eh, dejavnosti in pa za kazenski pregon. Gospod Soraka, prosim, če ste krajši in če strnete svoje misli. Hvala, upam, da bom lahko predstavil tudi podrobnosti, morda kasneje v razpravi. Kot sem rekel, je bil cilj pri tem sporazumu eh, pokazati na podobnost s eh, sporazumom z Avstralijo, pa tudi eh, s sporazumom s Kanado iz leta 2006. Cilj je bil, da izboljšamo varstvo podatkov potnikov. Po našem mnenju je bilo to doseženo. Glede na omejen čas, ki sem ga dobil, se bom na to temo vrnil še kasneje moram pa reči, da želim eh, nekaj povedati še o temi, ki morda ta odbor najbolj zanima. Eh, namreč vrnil bi se na razpravo iz leta 2012. Eh, tukaj imam v mislih predvsem procesiranje občutljivih podatkov. To je bila ena najbolj spornih točk v pogajanjih in tudi v razpravah. Kanada je zagotovila podatke o možnih primerjih, ko bi procesiranje občutljivih podatkov bilo eh, nujno za preprečevanje terorističnih napadov. Novi sporazum Kanadi omogoča, da lahko procesira take občutljive podatke, ampak samo v izjemnih okoliščinah, eh, ko je ogroženo eh, življenje ljudi ali ko grozi nenaden teroristični napad. Takšni primeri pa so zelo redki, poleg tega je treba obravnavati vsak primer posebej. In komisija bo pripravila tudi pregled, eh, ko bo, sta, ko bo tak sporazum stopil v veljavo. Komisija zato meni, da je eh, sprejemljivo, da se v omejenih okoliščinah omogoči takšno procesiranje občutljivih podatkov po razpravi v odboru Libe smo uh, si zapisali mnenje, ki ga je izrazil odbor Libe. Od takrat pa je prišlo do številnih sprememb eh, v pogajanjih s Kanado. Preden so se pogajanja zaključila, smo bili priče številnim spremembam in menimo, da so odgovori kanadskih oblasti zdaj zadovoljivi. Rekel sem že, da je sporazum podoben avstralskemu sporazumu, prišlo pa je tudi do nadgradne prejšnjega sporazuma s Kanado. Naj zaključim. Eh, komisija meni, da lahko zdaj sprejmemo ta sporazum s Kanado, ne smemo pa pozabiti, da eh, prihaja do prenosa, da je tak prenos podatkov s Kanado samo eh, začasen. Treba je seveda zagotoviti pravno gotovost za potnike in letalske družbe. Tak sporozum je pomemben tudi z političnega vidika. Strateškim partnerjem EU moramo dati znak eh, in to v času, ko prihaja do novih terorističnih grožen. Eh, priče smo pojavu tujih borcev, kar vpliva neposredno na varnost državljanov. Um, če bomo sprejeli ta sporazum, bomo poslali jasen signal uh, tudi v smislu, da eh, Evropska unija ohranja stroge standarde glede obravnave občutljivih podatkov. Tak signal bomo poslali tretjim državam, eh, ki z nami želijo vzpostaviti sporazume PNR. Hvala. Oprostite, da sem vas malo priganjal, ampak želel sem. Uh, zagotoviti, da bomo lahko še imeli razpravo. Ta tema je zelo pomembna, zavedam se tega. In prej smo že tudi imeli eh, občutljive razprave. Eh, gospa Infeld je poročevalka in bo zdaj dobila besedo, potem gospa Sipel, gospod Foss, gospod Albrecht in gospod Kirkhope. Torej vsi poročevalci v senci, tudi Kornelija Ernst kolegi, eh, z vašim dovoljenjem bi se nam zdaj zaključil. Eh, to je pomembna tema. Gospod Diaz de Mera bo še spregovoril, potem pa zaključujem se z nam. Eh, zatem namreč k nam prihaja gost, s katerim bomo tudi še imeli razpravo. No, zdaj pa prva dobi besedo gospa poročevalka. Hvala. Preden se odzovem na predstavitev Evropske komisije, bi rada povedala naslednje. Rada bi eh, predlagala, da predstavniki eh, sveta in komisije tudi eh, dobijo omejen čas na razpolago. Ne zdi se mi primerno, da ima komisija dolg prispevek na začetku, potem pa nam zmanjka časa za razpravo. Zelo me je razjezilo to, kar sem slišala. Delo Evropske komisije Eh, in eh, posebno vašega oddelka je eh, zagotoviti, da bo sporazum s Kanado usklajen z evropsko zakonodajo. Pika. To bi morali zagotoviti. Vaši politični razmisleki pa niso zelo relevantni. Poleg tega me jezi tudi vaše upravičevanje vsega tega. Omenjate tuje borce. Menite, da lahko sporazum PNR uporabimo za to, da bomo identificirali tuje borce in potem bomo vsi varni. Eh, omenjali ste celo napade v Bruslju. To vse kaže na to, da eh, vaši argumenti niso primerni. Evropska unija že ima eh, take sporazume z drugimi državami in poleg tega delimo te podatke PNR s številnimi državami prihajajo do prenosa podatkov. Namen tega sporazuma je zagotoviti, da bomo imeli eh, pravne varovalke, ko gre za prenos podatkov. Podatki PNR ne služijo eh, za to, da eh, opredeljujemo tuje borce, ki prihajajo iz domačih držav. To je napačno argumentiranje, to ni res. Potem uh, omejevanje obsega delovanja. Eh, ne gre samo za boj proti terorizmu, ampak tudi za boj proti resnim kaznjivim dejanjem. To je eh, pravzaprav veliko bolj pomembno kot eh, boj proti terorizmu. Tukaj pa je zajeto tudi javno zdravje, torej vsekakor ne gre za tuje borce. Nič se nam ne mudi. Komisija in Kanada se pogajata že pet let ali pa štiri leta od 2010 naprej. Zakaj eh, bi se nam moralo zdaj tako muditi? Prosili smo Evropsko komisijo leto za letom že veliko krat, da e, naredi kaj v zvezi s porazumom med e, eh, ZDA in Kanado. In kako je s porazumom med ZDA in EU? dokler komisija ne bo odgovorila na to vprašanje, eh, ne bomo mogli napredovati. Eh, zato te politične izjave vsekakor niso potrebne. Če pravite, da je to pomembno, eh, pa se vprašajte, kaj bomo z državami, kot so Malezija, Kuba, Južna Afrika, Katar, Mehika, Južna Afrika, Rusija, tudi Rusija, ki zbirajo podatke PNR. Evropska komisija pa je do zdaj zavračala, zavračala uh, eh, pogajanje o sporozumih s temi državami. Rada bi razumela, zakaj po petih letih pogajanj moramo požreti ta sporozum, vi pa zavračate pogajanja z drugimi državami. To je zame nesprejemljivo. In če si ogledam podrobnosti, rekli ste, eh, da eh, so standardisti kot v avstralskem sporozumu niso veliko je še odprtih vprašanj. Eh, to kritiko ponavljamo vse čas, komisija pa se na njo ne odzove, namreč eh, ni se izkazala potreba po tem, eh, niti si zato niste prizadevali. Rekli ste tudi, da bo uporaba občutljivih podatkov sprejemljiva v določenih okoliščinah. Ne, to prepoveduje naša zakonodaja in resnično ni nobenega razloga, za to, zakaj bi morali eh, zbirati občutljive podatke. Takih podatkov ne smemo ne zbirati, ne shranjevati, niti kratek čas. In eh, policija, sodni organi in druge agencije, če potrebujejo eh, take podatke v posameznih primerih, jih lahko dobijo. Ne potrebujemo pa masovnega shranjevanja takih podatkov o vseh potnikih, vključno z občutljivimi podatki potem eh, omejevanje obsega oziroma namena, rekli ste boj, teroriz, boj proti terorizmu, v redu, ampak eh, vključite tudi eh, jasno definicijo tega, kaj so teroristična kazniva dejanja. Obstajajo take uradne definicije in želimo, da se taka definicija vključi, sicer ne vemo, o čem govorimo. Potem javno zdravje, tukaj potrebe po zbiranju občutljivih podatkov ni in eh, zanima me tudi, kaj komisija meni o eh, direktivi o shranjevanju podatkov. O tem še nismo dobili resnega odgovora. In mogoče bi eh, morali kaj od tega celo poslati na sodišče. Ja, mislim, da se nam ne mudi. Komisija nas je pustila čakati pet let. Prenos podatkov pa se nadaljuje v tem času in karkoli bomo naredili, ne bo imelo nobenega učinka. Eh, pravzaprav samo podaljšujemo to obstoječo prakso in eh, mislim, da bi morali sodišču poslati eh, vprašanje v zvezi s tem, da poda svoje mnenje. Rada bi odgovor na vsa ta vprašanja, ki sem jih postavila že milijonkrat in moji upi, da bom kdaj dobila odgovor, so že zelo omejeni. V tem trenutku pa nisem pripravljena. Uh, Eh, priporočiti, da eh, parlament sprejme ta sporozum oziroma ga potrdi. Hvala Sofiji, bojim se, da odgovorov ne bo, ampak lahko se eh, lotimo vsaj bistvenih vprašanj. Aksel Fos je naslednji. Zakaj ste presenečeni? Zato, ker ste prej najprej omenili Birgit Zipel. Izvolite bomo se držali kar tega vrstnega reda. Hvala lepa za ta prispevek glede sporazuma. Mislim, da je to boljše kot to, kar smo imeli prej in upam, da bomo dobili tudi neko smiselno zakonodajno podlago. To, s čemer se pa ne morem strinjati, pa je to, da tej podatki niso koristni. Mislim, da imamo bistveno drugačno varnostno podlago, če tudi smo jih že prej posredovali. Mislim pa, da je to še toliko pomembne, ker se je varnostni položaj v tolikšni meri poslabšal, da bi morali poseči po teh ugotovitvah, da podatki pa se ne uporabljajo samostojno, to piše tudi v sporazumu odločitev na podlagi podatkov PNR ne sme voditi k temu, da se spreme neka odločitev, pač pa se to samo uporabi pri takem odločanju. In zato mislim, da je zbiranje podatkov PNR nekaj, kar nam pomaga zato, da lahko prepoznavamo teroriste. Ali to samo privede do rezultatov, o tem dvomim tudi sam, vendar pa mislim, da to vsaj pomaga pri ugotavljanju oziroma prepoznavanju. Potem je tukaj še hramba podatkov. Namreč dejstvo je, da gre tu za zbiranje podatkov tudi o državljanih, ki niso teroristi, ki niso sumljivi in zato se moramo eh, tu spopasti in odločiti glede ravnotežja med varnostnim položajem in eh, temeljnimi pravicami. In mislim, da smo s tem sporazumom dosegli ravnotežje, ki morda ni tako dobro, kot če bi šlo tu za Avstralijo. Morda se je tu situacija zdaj nekoliko poslabšala, vendar pa so mnoge točke celo boljše kot pri sporazumu z Avstralijo, zlasti kar zadeva hrambo podatkov oziroma trajanje. Um, in rok 30 dni. Poleg tega imamo tudi postopkovne pravice, tako kot smo se pogovarjali pri uredbi o hrambi podatkov, imamo tudi tu možnost, če um, bi se druga stran obnašala na način, ki ni v skladu s porazumom, ga lahko tudi prekličemo. Sicer pa se mi zdi, da je upravičeno pri sorazmernosti, da so zahteve glede hrambe take, da nihče ne more reči, da bi potreboval še več. In kar zadeva hitrost oziroma aktualnost, mislim, da bi si naredili uslugo, če bi se odzivali tudi pri zbiranju podatkov eh, PNR strani Kanade, glede na to, da so to naši zavezniki, da pravzaprav trpijo zaradi enake situacije in zato se mi zdi, da bi kazalo podpreti to besedilo in mislim in upam, da bomo prišli pravočasno tudi do odločitve. Zepergi. Hvala. Naslednjo besedo dobi gospa Birgit Zipel v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala. Začela bom zadnjo pripombo. Dejali ste, to so naši zavezniki, ki so se znašli v enakem položaju, zato potrebujejo tudi podatke. Ampak tudi svojemu najboljšemu prijatelju ne kažem svoje elektronske pošte, klicev in tako dalje. Zato je to nespremljiv argument. Vprašanje, ali je potrebno vse to zbiranje podatkov, kolega Axel Fossert. Ja, zato ker imamo sedaj povsem drugačen varnostni položaj. To se mi zdi zelo čudno, namreč točno ta argument poslušamo že leta dolgo. In točno ta argument, zdaj je vse drugače, zdaj imamo terorizem. Točno o tem smo se pogovarjali pri sporazumu TFTP, Avstraliji, ZDA, PNR in o vsem drugem. Tudi takrat je to že bil argument, zato potrebujemo te podatke. In sprašujem se, Če je to bil argument že takrat, namreč eh, težek položaj, zbirati moramo podatke, zdaj je pa vse samo še ekstremno slabše, očitno torej podatki niso pomagali. To se mi zdi torej malo čudno, da to uporabljate kot argument. Vprašanje občutljivih podatkov. Ja, se obstajajo določbe o varnosti in samo v ekstremnih pogojih, ko pričakujemo atentat, ampak kdo bo po katerih merilih to preverjal? Izkušnje iz zadnjih let, ki jih imamo, ko so podatki zbrani in če sumim, da bi lahko bilo kaj narobe, potem se podatki tudi uporabijo, vse ostalo je iluzorno. In ne bom se vračala vse čas na eh, škandal SNS, ampak če hočejo tajne službe, to lahko uporabijo in nihče nima nadzora nad njimi. In še varnostni položaj. Če si pogledam, koliko časa že ZDA zbirajo vse možne podatke iz drugih držav, pa tudi svoje države, potem se sprašujem, kakšne sadove je sploh vse to obrodilo. Mi nismo pod pritiskom, da hitro sprejmemo odločitev, če pri, smo prisluhnili Eh, komisiji in kolegici Intfeld, potem ima človek občutek, da govorimo o dveh popolnoma različnih besedilih. Zato bi si morali vzeti čas, da vse skupaj zelo skrbno preverimo, primerjamo, kaj se sploh dogaja in še enkrat pravim, evropski standardi za varnost podatkov o tem se pogajamo in ravno zato bi bilo treba pogledati, ali je smiselno, da vedno znova in znova uh, izpogajamo sporazume z različnimi standardi, ali ne bi enkrat za vsele postavili evropskega standarda. Tudi svet bi enkrat končno moral praviti svojo domačo nalogo. In kot rečeno, mislim, da je potrebno vse zelo skrbno preveriti, preden potem nekoč v prihodnosti sprememo odločitev. You, Hvala, Birgit. Timothy Gerhope v imenu IKR e zdaj dobi besedo. Long, uh, Zelo na kratko. Želim samo povedati, da ponavadi eh, sprejemam in podpiram stališče odbora AFET. Mislim, da eh, je pomeno na to gledati kot na skupino sporazumov PNR. Eh, številne teme, ki smo jih sprožili na začetku, ko smo naprimer eh, ustavljali kriterije za varstvo podatkov, zasebnosti, so bili upoštevani, torej vsi te kriteriji so eh, v tem sporazumu PNR in eh, sam podpiram ta sporazum, še posebej zaradi trenutne eh, situacije, v kateri smo se znašli. Ne strinjam se s Sofiji glede številnih tem. Tema tujih borcev je zelo pomembna. Mislim, da ga je treba upoštevati pri direktivi PNR. Bolje to kot nič. Sofija rekla, da številne države uvajajo PNR eh, v vsakem primeru. To je res, ampak dobro je imeti neke standarde in neko disciplino, standarde, ki jih lahko razumemo, zato da bomo zaščitili ljudi, ne pa da je situacija tako neurejena kot zdaj. Eh, pa še eh, evropski PNR. Tukaj so varnostni standardi še višji kot v tem konkretnem sporazumu in želim vas spomniti na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz septembra eh, tega leta, ki je podprla uh, potrebo, da se okrepi uh, zbiranje podatkov o potnikih, uh, da se uh, okrepi tudi nadzor nad potniki in to prihaja iz Združenih narodov. Um, mislim, da je to posledica pojava tujih borcev. Uh, pomembno je, eh, da eh, gledamo na sporazume PNR kot na način boja proti terorizmu. Eh, mislim, da tuji borci in terorizem predstavljajo grožno za našo varnost, zato bi to morali upoštevati. Pomembno je, da v tem kontekstu imamo določeno disciplino. Vse bolj me skrbijo ti naključni sporazumi, ki se sprejemajo enostransko, Um, in kar se mene tiče, bolj je, bolj je ta sporazum čim prej sprejeti. Prej, ko ga bomo sprejeli, bolje bo. Zdaj pa eh, Kornelija Janst. Hvala. Äh, äh, Najprej se želim odzvati na predstavitev komisije in povedati, da Ne razumem te logike. Če imam strateško partnerstvo med Kanado in EU, da v tem primeru sicer zaupam, vendar to zaupanje upravičim tako, da evropskim državljanom omejim njihove pravice in svoboščine. Tega ne razumem. To razmerje mi ni jasno. Prav tako eh, nikjer ni govora o kršitvah. Tudi nikjer ni bilo dokazano, da je to sploh potrebno in da so s tem bili doseženi kakršnikoli rezultati. Še danes nimamo ocene, ki bi jasno povedala, da so podatki PNR tako zelo pomembni v boju proti terorizmu, kot se to piše. Tukaj se mi zdi, da se gradijo neki miti. In tu ni nobene vsebinske podlage. Potem, o čem sploh govorimo? Če vemo, kako zadeve delujejo in to niti ni tako enostavno, vemo, da gre tukaj za podatke, ki se hranijo in Evropsko sodišče je jasno povedalo, da je ta direktiva o hrambi podatkov zastarela. Zato se sprašujem, kdo ne analizira vpliv na EU in dokler nimamo mnenja na mizi, sploh ne razumem, kako bi lahko eno samo stran tega sporozuma sploh vzeli v roke in se pogovarjali o njej, ker ni nobene potrebe za to. Mi pa se samo smešimo, če prikimamo takim sporazumom, po drugi strani pa pravno službo sprašujemo, ali je ta postopek hrambe podatkov sploh legalen in ali je v skladu za evropsko zakonodajo. Potem, poglejmo si ta sporazum. V tretjem členu najdemo definicije v zvezi s terorizmom in hudo kriminaliteto. Tam piše štiri leta. Rada bi, da bi pisalo tudi eno leto ali več let, skratka. Široko paleto predpisov, zlasti, ko gre za hudo kriminaliteto in terorizem. In eh, prosila bi, dragi sekretarjat, da pripravi nek povzetek iz različnih eh, zakonodajnih dokumentov in uredb, kakšne definicije terorizma imamo, katere kataloge imamo in potem mislim, da bomo dobili veliko razliko med dokumenti, ki so korisni pa tudi škodljivi. Potem poglejmo si hrambo podatkov. Tu je govora o personalizaciji. Vsi vemo, da s tem podatki nikakor niso uh, zaščiteni. Čisto možno je podatke povezati z osebo. To je neresno govorjenje. Druga stvar, posredovanje podatkov tretjim. Poglejte si 19. člen. To je prispevek združenim državam. To pravzaprav omogoča posredovanje podatkov tretjim, sicer piše pod katerimi pogoji, ampak nedvomno je tu svobode veliko več, kot bi si človek želel. Potem, EDPS je tudi posredoval svoje mnenje. Sprašujem se, zakaj smo sploh glasovali za EDPS, če potem ne sprejemamo tega mnenja. In še zadnjo. Kanada sodi med naše zaveznice. Ampak zakaj sploh potrebuje Kanada te podatke? Te podatke lahko kadarkoli sami pridobijo, kar je že dovolj slabo. Vidimo torej, kako nepotreben je ta sporozum. Hvala, Kornilija. Zadnji poročevalec v senci pa je Jan v imenu zelenih. Hvala, gospod predsednik. Moram reči, da sem bil malo zmeden, ko sem poslušal predstavitev komisije, ko smo imeli eh, zaslišanje komisarke za migracije in oziroma komisarja za notranje zadeve in migracije, se je eh, jasno zavezal eh, sodbi sodišča glede varstva podatkov v primeru PNR. rad bi videl, da bi se to odrazilo tudi v vaših eh, priporočilih vas kot eh, komisije, zdaj, ko govorimo o tem sporazumu. Kot je rekla poročevalka, še vedno čakamo eh, na dejstva, na podatke o uporabnosti teh podatkov s tem so povezani napačni argumenti, eh, posebej, ko gre za tako imenovane tuje borce, eh, ki se urijo v naših državah. Varnostne službe se ukvarjajo eh, z njimi in to so ponavadi znani osumljenci. Ne gre uh, za to, da bi uh, iskali te osumljence kar povsod. Gre za znane skupine, pa eh, vendar ne prihaja do opredeljevanja teh skupin. V zadnjih eh, desetletjih se je dogajalo to, da je prihajalo do tragičnih dogodkov zaradi eh, nesodelovanja oziroma pomankanja sodelovanja in izmenjave informacij. Eh, poleg tega ni bilo koordinacije med. Eh, preiskovalnimi organi in eh, varnostnimi organi. Sam eh, želim izhajati iz tega, eh, kar je povedal gospod Avramopoulos na zaslišanju. Treba je sodbo sodišča tudi upoštevati pri tem sporazumu. Sodišče je jasno reklo, na primer v točki 59, da zbiranje podatkov če to prinese posledice za osebo mora biti povezano eh, z določenimi upravičenimi kriteriji eh, lahko so to ozemeljski kriteriji eh, naj to jasno prikažem severna turčija južna turčija za določeno časovno obdobje lahko gre za neko tvegano skupino za določeno skupino osumljencev ali z njimi povezanih oseb Eh, to mora biti kriterij, ki ga je vzpostavilo sodišče. Vendar pa pri tem sporazumu ni tako. Tudi ne pri drugih sporazumih, ki smo jih že sprejeli in tudi ne pri direktivi o hrambi podatkov, eh, ki je tudi navedena oziroma upoštevana v tej sodbi. Spoštovati moramo Luksemburško sodišče in eh, njihove sodbe. Najmanj, kar lahko storimo, je, da uh, sodišču v Luksemburgu pošljemo ta sporazum v presojo, uh, da bo sodišče presodilo, eh, ali je ta sporazum usklajen z našo zakonodajo. Tudi, če se politično ne strinjamo, mislim, da je to najmanj, kar bi morali narediti. Pa še dve konkretni uh, stvari. Če si ogledamo namen tega sporazuma, postane zelo jasno, da uh, Eh, je tam vzpostavljen katalog eh, nekih kaznjivih dejanj, ki so eh, naprimer deležna najvišje kazni v Kanadi od 4 leta naprej. Takih zločinov je kar precej. Torej, namen sporazuma je ta in je zelo širok. Če si potem ogledamo možnost omejevanja uh, pravic osumljencev. To je zapisano v tretjem odstavku 12. člena. Ali lahko tukaj govorim o sporazumu, o podrobnostih sporazuma? E, nočem iti v zapor, če bom povedal preveč. Morate biti previdni. Sekretarjat pravi, da, torej lahko. Jaz sem to povedal predsednik. Dobro. Zapisano je, Kanada lahko uh, določene podatke razkrije, če gre uh, to za namen odkrivanja uh, eh, kaznjivih dejanj ali če je treba uh, določenemu organu zagotoviti te podatke. Pri tem pa uh, se ne spoštujejo eh, temeljne pravice. Sami tega ne bi eh, dopustili, naprimer v primeru Europola. Eh, torej, govoril sem o razkritju podatkov, pa bom zaključil s tem. Imamo tudi 18. člen, ko gre za razkrivanje podatkov izven Kanade. Tam piše, da se podatki lahko razkrijejo kateremu koli organu, kateri koli vladi, po eh, svetu. Eh, če se stvari obravnavajo po posameznih primerjih, vsak primer posebej in če za to obstajajo ustrezni razlogi. Kanada torej lahko katerikoli državi, Rusiji, Kitajski ali kateri drugi, eh, da naše podatke. To ni izključeno v tem sporazumu in tajne službe lahko te podatke delijo s tajnimi službami držav eh, tako imenovanih petih očes. Mm, to bi se lahko zgodilo tudi v sporazumu SWIFT z ZDA in zato smo eh, zahtevali prekinitev tega sporazuma. Ta sporazum, o katerem govorimo zdaj, eh, ne spoštuje naših načel. Prosim, da ga pošljemo v sodišču v presojo, potem pa bomo čez šest mesecev lahko ponovno spregovorili o njem. Hvala. <laughs> Um, Mislim, da pravzaprav je situacija brezupna. Imamo tudi goste. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za to, da so podali svoje prepombe, ne glede na to, da je naša časovnica nora. Zdaj smo pa v smešnem položaju, ko pravzaprav moram komisijo prositi, ko Sofij mi boš pomagala. Ja, bom jaz tista, ki bo to naredila. Zato, da prihranimo nekaj časa, predlagam, da se ne spuščamo v politično razpravo s predstavniki komisije, ampak da prosimo komisijo naj pisno odgovori na vsa vprašanja. To bi bilo veliko bolje, kot pa če sedaj slišimo odgovor komisije ustno, tako kot smo slišali uvod. Rada bi podprla predlog Jana Albrehta, da sporazum predložimo oziroma da zaprosimo za mnenje Evropsko sodišče ali lahko sprejmemo odločitev o tem. Ja, gospod Sreka, mislim, da časa tako ali tako ne bo, tako da če je vsem eh, sprejemljivo, da dobimo pisne odgovore, to glede tvojega prvega predloga, Sofi, prihodni teden imamo sestanek poročevalcev v Senci. Tako da bomo torej dobili pisne odgovore na vprašanja, ki so bila postavljena. Je to spremljivo? Ja, seveda, ne vidim razloga, da bi Evropska komisija sedaj kakorkoli posredovala. Slišali smo več kot obširno predstavitev, ki je bila deležna ogromno kritik. Komisija naj se zdaj vzame čas in končno pisno odgovori, tako kot smo prosili že večkrat prej. Prav tako prosim, Ne vem sicer, kako to gre postopkovno, ampak eh, predlagam, da sprememo odločitev o predlogu, da ta eh, tekst predložimo Evropskemu sodišču. In ne nazadnje, edina pripomba, ki jo imam za kolege, ki pravijo, da potrebujemo to v varnostne namene, Aksel je to dejal, eh, sama nočem več verjeti, hočem dejstva, mi ne vodimo politike brez dejstev in predlog, da bi lahko napad v Bruslju preprečili, če bi bil ta sporazum podpisan, zavaja, kajti ponovno želim, da gre na zapisnik. Tok podatkov se nikoli ni ustavil. Organi imajo podatke, ne potrebujemo tega sporazuma za dostop do podatkov. To želim povedati jasno in glasno. Razpravo pa lahko nadaljujemo na naslednjem sestanku. Hvala. Komisijo sprašujem. Razprave sicer ne bomo odpirali, ampak ali imate kaj povedati? Hvala in hvala vsem poslancem, ki so se oglasili v tej razpravi. Um, Sledili bomo odločitvi, ki jo bo odbor sprejel. Vsekakor pa želim povedati, da razprava danes kaže, da je veliko stvari treba nadalje razložiti. Gospa Cipal je imela prav, ko je dejala, da moramo zelo previdno pregledati besedilo in uh, razložiti vse tisto, kar ni bilo mogoče razložiti. Prav tako želimo ponuditi tudi možnost eh, nekakšnega briefinga o elementih nujnosti. Prepričan sem, da bo kanadski kolega lahko pomagal pri predstavitvi dokazov o tem, zakaj menimo, da je to besedilo potrebno. Jasno je, da današnja razprava pušča odprta vprašanja. Če bi se odbor odločil za pisna vprašanja, seveda ni možno, da komisija ne bi odgovorila. Še zadnja beseda. Želim odpraviti eno, eno nesporazum. Ne gre za razlago besedila, nismo neumni besedilo razumemo. Mi smo kritični in komisiji smo ustno in pisno postavili vprašanje ne enkrat, ne dvakrat, ne trikrat, pač pa neštetokrat. Ne rabim več razlag besedila, potrebujem odgovore na vprašanja. Ne potrebujemo odločitve, samo odgovorite na vprašanja, samo to zahtevamo od vas. Kolegi, hvala lepa za vaše prispevke. Prehajamo na naslednjo točko. Uh, hvala tudi komisiji in drugim poročevalcem v senci. Zadnja točka, in opravičujem se gospodu Walterju, ki je moral čakati, se nanaša na konvencijo za zaščito posameznikov uh, glede avtomatične obdelave osebnih podatkov. To je konvencija 108, ki se posodablja in eh, pregleduje. To je tudi v kontekstu našega svežnja o varstvu podatkov, zato smo organizirali to izmenjavo. Pozdravljamo vas, gospod Walter, predsednik posvetovalnega odbora za konvencijo 108. Eh, na nacionalni ravni pa je namestnik eh, pooblaščenca za varstvo podatkov in preglednost v Švici. Z nami je tudi gospa Sofi Kvasni, ki je vodja enote za varstvo podatkov pri svetu Evrope in ki nam bo predstavila tudi, kakšna je situacija glede posodabljanja konvencije 108 pri svetu Evrope. Po predstavitvah boste vsi imeli možnost postaviti vprašanja. Gospod Walter, izvolite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Hvala, gospod predsednik. Eh, gospodje, najlepša hvala za to povabilo, da vam eh, predstavimo delo posvetovalnega odbora za konvencijo 108 in delo uh, na področju konvencije o varstvu podatkov in posodobitev te konvencije. Gre za ključni element uh, zaščite in promocije teh temeljnih pravic, predvsem pravice do zasebnosti. Uh, Zelo hitro smo videli, kakšno so tveganja za človekove pravice, ko gre za obravnavo osebnih podatkov. In zato smo v začetku 70-ih let sprejeli dve resolucije na to temo, zato se je izkazalo nujno, da se te resolucije spremeni v konvencijo, konvencijo 108, ki je bila ponovno v podpis državam 18. januarja 2081. To besedilo je zdaj ratificiralo 45 držav od 47 članic sveta Evrope. Urugvaj je postal avgusta 2013 prva država, ne članica Sveta Evrope, ki je podpisala to konvencijo Maroko, bi moral kmalo slediti. Mauricius pa je prav tako začel s pristopnim postopkom in eh, v vrsti čakajo še druge države, tretje države, ki so izkazali interes za ratifikacijo tega inštrumenta. Tako kot eh, konvencija o boju proti kibernetski kriminaliteti je tudi konvencija 108, konvencija Sveta Evrope, ki je odprta tudi ratifikaciji strani tretjih držav. To je edini mednarodni pravno zavezujoč eh, inštrument na področju varstva podatkov, ki je po svoji naravi odprt in zato je univerzalne narave in eh, nadomešča manjkajočo svetovno konvencijo. To seveda predstavlja tudi pomembno prednost kar zadeva odločitev o ustreznosti. Konvencija je prav tako referenčno besedilo številnih mednarodnih in nacionalnih besedil, začenši za direktivo 1946 AS, e ki predstavlja pomemben razvoj načel te konvencije in v preambuli tudi eh, določa, da krepi načela konvencije. Gre za enostavno tehnološko neutralno pristop, ki omogoča, da se ohranja tudi aktualnost eh, temeljnih eh, normativov in tudi prilagajanje tehnološkim evolucijam. Ta konvencija je horizontalne narave in eh, zajema vse avtomatične obdelave podatkov v zasebnem in javnem sektorju, vključno tudi s področjem policije, pravosodja in obveščevalnih služb. Kot veste, je ta konvencija v tem trenutku predmet aktualizacije, torej posodobitve ob 31. obletnici odprte konvencije 108 za podpis. E, ta slovesnost je potekala v okviru 6. mednarodnega dne varstva podatkov tu v Bruslju leta 2011. Na podlagi mandata svetu ministrov 10. marca 2010 je posvetovalni odbor, ki ga tu zastopam, začel z delom na modernizaciji te konvencije. Temu je sledila tudi velika eh, javna razprava, s čemer eh, nam je bilo omogočeno, da se opravi ustrezno pripravljeno delo in zato smo 29. novembra 2010 začeli z tem projektom. To projek, ta projekt je trenutno v rokah ad hoc eh, odbora za varstvo podatkov. čime naj bi pripravili protokol spremembe te konvencije. Ta odbor je že opravil dve srečanje in naj bi, upamo, delo zaključil na tretjem in eh, zadnjem zasedanju v začetku meseca decembra. Ta osnutek mora tudi odraza, odražati posodobitve, se pravi krepiti zaščito oseb, kar zadeva tehnološki razvoj, eh, s tem, da se omogoča boljši izkoristek eh, teh pravic pri tehnični obdelavi. Prav tako mora ta konvencija postati bistveno bolj eh, kredibilna. Potrebujemo način, da si zagotovimo, da v prihodnosti kandidatka za pristop konvencije izpolnjuje vse pogoje in da države še naprej spoštujejo svoje zaveze. To je kondicijo sine qua non za izmenjavo podatkov in za svoboden pretok eh, informacij. Pomembno je tudi zagotoviti skladnost z evropskim pravnim redom in tudi promocija univerzalne narave in pa odprtost konvencije. Kar zadeva ključne usmeritve projekta. Eh, člen 1. Tu predlagamo, da se bolje povdari namen te konvencije, se pravi, da se zajamči vsaki fizični osebi, ne glede na nacionalnost ali prebivališče, pravica do zaščite osebnih podatkov eh, za namenom, da se zagotovi spoštovanje teh eh, pravic in temeljnih svoboščin, še posebej, kar zadeva pravice do zasebnosti pri obdelavi podatkov. Ne gre za vzpostavitev hierarhije pravic, ampak zato, da se izpostavi, da obravnava podatkov, osebnih podatkov posega tudi v druge svoboščine in pravice. Kar zadeva področje uporabe. Tu gre za področje vseh eh, podatkov, vseh obdelav podatkov, avtomatičnih ali nemamo to avtomatiziranih. Še vedno torej pogrema tako javne kot zasebni sektor, vključno za policijo, pravosodjem, eh, vojsko in obveščevalnimi eh, službami. V prihodnje pa naj konvencija ne bi več veljala za obravnavo podatkov strani fizične osebe za izvajanje izključno osebnih ali gospodinskih dejavnosti. Posebnost konvencije je, da ne omogoča nekakršnih eh, izjem. V členu 2 je možno, da podpisnica poda izjavo Generalnemu sekretarijatu Sveta Evrope, s čimer eh, določene obdelave izuzema iz eh, področja uporabe te konvencije. Vendar je to nekaj, kar ne pomeni, da se po skriti poti omogoča izjeme, temveč je bilo to namenjeno temu, da se je takrat pred 30 leti omogočilo državam, da iz veljavnosti te konvencije izloči tiste postopke, ki še niso bili podvrženi predpisom o varstvu podatkov. Zato smo menili, da to ne gre za nič eh, trajnega in zato smo predlagali, da tudi v prihodnje to umakne, kar se je tudi zgodilo v 18 letih. Kot veste, konvencija ni neposredno eh, veljavna. Vsaka podpisnica mora v svoji nacionalni zakonodaji sprejeti ustrezne ukrepe za to, da se konvencija izvaja na nacionalni ravni. In sicer najkasneje do trenutka vstopa v veljavo te konvencije. Trenutno ni več nobenega nobene možnosti za to, da se preverja, ali so bili ti ukrepe dejansko izvedeni. E, za prihodnje predlagamo, da se ta, to preverjanje opravi pred vstopom v veljavo e, ratifikacije, tako da bo prihodnje kandidat ratifikacije mora iskati, da so bili ukrepi dejansko sprejeti in da so tudi učinkoviti in delujoči. Kar zadeva temeljna načela iz e, člena 5, Na podlagi teh načel menimo, da v zadostni meri varujemo ja, zasebnost podatkov. Prav tako pa se nam je zdelo pomembno, da načelo sorazmernosti iz člena 5 ali ne C dopolnimo, kajti to so določbe, ki so v osnovi namenjene podatkom, ne pa obdelavi letih. Načelo sorazmernosti pa mora po našem mnenju obrnavati tudi obdelavo podatkov, še posebej izbiro podatkov načina in metode obdelave podatkov v vseh fazah obdelave. Menimo, da bi načelo sorazmernosti morali pospremiti tudi z načelom minimalizacije podatkov, kar pomeni, da se obdeluje le tisti striktni minimum podatkov, ki je potreben. V tem trenutku v konvenciji ni izpostavljenih eh, razlogov za obdelavo. To je zapisano samo to, da mora biti obdelava uh, izražena. Omenjeni so tudi primeri legitimizacije obdelave, naprimer za soglasjem eh, subjekte podatkov ali če to predeljuje zakon. Tu zdaj ne gre to, da bi fleksibilizirali eh, samo konvencijo, ampak eh, je pomembno, da se zajamejo vsi, vse podlage za obdelavo podatkov, ki so opredeljeni v direktivi. Načelo prepovedi eh, kršitve teh načel v notranjem pravu ohranjamo. Prav tako se izpostavljajo eh, jamstva, ki jih je potrebno zagotoviti, da se preprečuje tudi eh, tveganja za temeljne pravice in svoboščine zadevnih ozirov, še posebej nevarnost diskriminacije. Prav tako smo revidirali katalog občutljivih podatkov in tudi dodali genetske in biometrične podatke. Prav tako razlikujemo med občutljivimi podatki po pač svoji naravi, kot so genetske, genetske podatki, in pa tisti, ki postanejo občutljivi hmm, v primeru ponovne uporabe, kot gre naprimer za rasno pripadnost ali za politična stališča. Prav tako vključujemo obveznost objavljanja kršitev. To je omejeno na hujše kršitve, torej tiste kršitve, ki lahko bistveno vplivajo na temeljne pravice in svoboščine oseb. Prav tako v besedilu izredno vključujemo obveznost zagotavljanja transparentnosti obdelave podatkov, eh, ki pomeni, da mora pristojni organ posredovati zanje k minimum informacij, kar je trenutno zajeto tudi v evropski zakonodaji in tudi v osnotku uredbe. Kar zadeva pravice oseb, omogočamo osebam tudi, da se jim zagotavlja pravica do človekovega dostojanstva in nediskriminacije, pravice do dostopa, tu smo razširili katalog eh, informacij, ki jih je potrebno posredovati zadevni osebi, še posebej, da se jo obvesti o izvoru podatkov, o trajanju hrambe podatkov. Oseba bo imela tudi pravico mm, do upogleda. Predsednik prekinja. Do 12.40 imamo e, čas z dovoljenjem tolmačev. Vidim, da imate zelo dolg e, prispevek. Drugi tega ne vidijo, jaz vidim, da imate kar e, debel, zajeten kupček papirja. Če bi morda lahko zadeve nekoliko skrajšali, kaj ti še pet govornikov bi želelo besedo in eh, kolegi vsi čakajo, da eh, slišijo vaše stališče in še, še drugi kolegi želijo. Zdaj, eh, tako da bi bilo bolje, če morda omogočite tudi razpravo. Dobro, potem pa predlagam, da vam to besedilo posredujem v pisni obliki in samo povem, da krepimo pravice, pa tako smo uvedli obveznost tistih, ki delujejo podatkov, da izkažejo, da dejansko spoštujejo te mm, obveznosti in da tudi vrednotijo oziroma ocenjujejo eh, tveganja, kar zadeva kršitve človekovih pravic in eh, temeljnih svoboščin, kar zadeva čezmejni pretok podatkov, režim ostaja podoben temu, kar je predvideno v evropski zakonodaji z določenimi nijansami. Tu ohranjamo pravni okvir Evropske unije, prav tako pa smo predvideli določene izjeme, ki jih najdemo tudi v dodatnem protokolu. Še en pomemben element so nadzorni organi, ki, o katerih je trenutno govora v dodatnem protokolu. V konvenciji tu gre za krepitev pristojnosti in eh, pooblastil nadzornikov za varstvo podatkov, prav tako izpostavljamo potrebo po sodelovanju med organi pristojnimi za varstvo podatkov. Prav tako bo pristojni odbor dobil večje pooblastila, predvsem kar zadeva predhodno eh, vrednotenje pred ratifikacijo, prav tako pa kar zadeva vzpostavitev mehanizma spremljanja, ki bo omogočal periodično spremljanje stanja spoštovanja varstva podatkov med podpisnicami. Torej, zaključek. S to posodobitvijo bo konvencija pridobila na doslednosti s pravom Evropske unije, prav tako bo omogočila, da se okrepi raven varstva podatkov za vzpostavitvijo mehanizma eh, preverjanja skladnosti nacionalne zakonodaje podpisnice te konvencije, prav tako pa bo nova različica omogočala boljšo izvedbo. Bolj kot ekoli prej, ta konvencija igra ključno ulogo pri razvoju univerzalne pravice do varstva podatkov in predstavlja trdno osnovo za mednarodno ureditev zaščite podatkov in državam podpisnicam omogoča dodatno priložnost za izkaz skladnosti. Glede na to, da trenutno prihaja do velikih kršitev naših eh, pravic eh, na račun eh, varnosti, je nujno, da se okrepi pravni okvir varstva podatkov v Evropi in v svetu. Ta konvencija je zato odprta za podpis celotnemu svetu in predstavlja pomemben korak v to smer. V zaključek bi vas rad upozoril še na pomen zaključka tega posodobitvenega dela. Posvetovanje odbor je zaključil z delom že pred eh, dvema letoma, potem, ko smo bili pozvani, da naj eh, nekoliko upočasnimo svoje delo, da bomo lahko uskladili eh, konvencijo z zakonodajnim okvirom EU. Po dveh letih pogajanja z Bruslem še niso zaključena in težko je usklajevati časovnici obeh naših organizacij ali lahko tvegamo, da še naprej odlagamo sprejem sprememb eh, konvencije, medtem ko skladnost z evropskim pravnim okvirom eh, ostaja zagotovljena. Konvencija predstavlja temelj evropskega režima na tem področju in eh, drugače tudi ne more biti. Kako si lahko sploh mislimo, da bi ta dva okvira bila neskladna, če pa celoten svet gleda na skladnost med eh, tema oziroma inštrumentoma. Če bi zadevo še bolj eh, predstavili v prihodnost, bi lahko ogrozili promocijo teh načel, kar podpira tudi Evropska komisija, prav tako pa bi tretje države odvrnili od pristopa k tej konvenciji in bi na ta način tudi uh, oslabili pravico do varstva podatkov v Evropi in v svetu. Hvala. Opravičujem se ker vas priganjam, ampak eh, ne želim, da bi odšlo še več poslancev, zato ker imamo tako tesno časovnico. Želim, da bi imeli eh, kolegi priložnost postaviti vprašanje. Vem, da so dokumenti tudi bili razdeljeni, sedaj pa besedo dajem Sofi. Zelo kratka bom. Imela sem predstavitev, ki ne bi trajala deset minut, poskusila bom to narediti v dveh. Prva stvar. Splošna podpora za konvencijo 108. To, mm, tu smo bili predvsej dejani v zadnjem času in zato sem to želela omeniti. Tako parlament, ki je pozival k pristopu ZDA konvencije 108, Evropska komisija in tudi svet so vsi bili zelo dejavni. Rada bi povdarila povezavo med konvencijo 108 in okvirom EU. Gre za dokument takrat eh, delovne skupine 12 iz leta 1998. Ta dokument, ki govori o ustrezni zaščiti navaja tudi načela konvencije 108 in tudi poglavje je namenjeno temu, da obstaja predpostavka o ustreznosti. Pogoji pa so bili obravnavani v dodatnem protokolu. Potem v sedanji direktivi v preambuli piše, da direktiva še krepi direktivo 108. To potrebujemo tudi v osnutku uh, uredbe, jasno napisano, in to pravzaprav kaže na povezanost. Konvencija 108 je splošno besedilo, v njej imamo 11. člen, ki govori o razširitvi zaščite na nacionalni ravni, to je točno to. Draft regulation osnutek uredbe pa je zelo pomemben pri pristopu do člena 5. Tukaj vidimo je govora o odločitvah glede primirnosti. In tukaj so navedene tudi točke, ki jih je treba upoštevati pri tej oceni primernosti. Dejstvo, da je neka mednarodna organizacija podpisala mednarodni sporazum, je eden od elementov v členu 41.2c pa ni definicije. In zato eh, je tu predlog, da bi vključili vodno izjavo 81a. To nujno potrebujemo. Rada bi tudi opisala delo odbora za konvencijo 108. This, uh, Delamo na obdelavi podatkov pri policiji. Uh, Prav tako se ukvarjamo z izmenjavo finančnih podatkov. Sprejeli smo tudi mnenje glede globalnih standardov OECD, glede globalne izmenjave podatkov davčne namene. In obravnavamo tudi medicinske podatke. Evropska unija kot celota je opazovalka v našem odboru, to pa omogoča vsaki instituciji EU, da pride v Strasbourg in dela z nami. Zato ste dobrodošli, da pridete k nam in spremljate naše delo. To so tudi teme, ki jih obravnava ne odbor sam, pač pa naj omenim tudi odbor, ki se ukvarja z čezmejnim pretokom podatkov. Prav tako delamo tudi na področju internetnega upravljanja. In mislim, da sem s tem zaključila. Hvala, da ste bili tako jedrnati, to res cenim. Sedaj pa Dajem besedo poslancem. Še kdo, razen tistih, ki jih že imam na seznamu, hvala za potrpljenje in hvala tudi tolmačem, da bodo ostali. Gospod Boni. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za to kratko predstavitev. Konvencija je po mojem mnenju zelo pomemben instrument in ne smemo pozabiti na potrebo po usklajenosti našega dela v EU in delom konvencije. Konvencija je namreč zelo pomembna tudi za tiste države, ki niso članice Evropske unije, tako da bo to zelo pomembna referenčna točka. Dve vprašanji imam. Prvič, v projektu je tudi dolžnost obveščanja o vsaki kršitvi varnosti. Eh, vsebovana pa so tudi precejšnje omejitve. Lahko razložite, kakšna je logika za tem? Škodljivo bi bilo za varstvo podatkov, če bi omejitve dožnosti obveščanja šle predaleč. Slišali smo nekatere razprave glede sodbe Google proti Španiji in glede pravice do pozabe. Kako doseči ravnotežje med svobodo govora in pravico do eh, tega, da smo pozabljeni, kar je tudi lahko problem? Zanimivo vprašanje. Lahko morda eh, odgovorite proti koncu. Gospa Bonifaj. Merci, monsieur président, et merci, monsieur président, pour. Hvala, hvala tudi za to predstavitev. Moje vprašanje zadeva izrecno soglasje. Tu je napisano, da predstavlja kršitev eh, le, če ni bilo jasnega soglasja ali če ni druge zakonodajne, druge zakonodajne podlage za obdelavo podatkov. Ali so druge podpisnice tudi predvidile takšen eh, strok pristop, kot to predvideva evropski eh, pravni okvir. Prav tako je tu še drugo vprašanje. Namreč eh, tu ni izpostavljeno, kaj naj bi predstavljalo legitimnost kar mi predstavlja legitimno osnovo za obdelavo podatkov, ne da bi potrebovali soglasje za delne osebe. Vse to zato, da se zagotovi fleksibilnost komisije. Ali po vašem ne to ne pomeni nevarnosti zlorab? kar zadeva obdelavo in dostop do osebnih podatkov. Um, Birgit, no? Hvala, Birgit. Ne? Jan, izvoli. Hvala, predsednik, in hvala tudi gospodu Walterju in gospe Kvasni za predstavitvi. Najprej imam pripombo. Ta pa je, da bomo morda na določene točke potrebovali tudi komisijo, ki se pogaja o našem imenu. In želel bi si, da bi nam poročali o tem, kako potekajo naša pogajanja. Zelo se strinjam z pripombami kolega poslanca glede vloge konvencije 108 in tudi z vašimi pripombami. In za nadaljna pogajanja bi dejansko morali upoštevati tudi spodbujanje konvencije tudi v okviru uredbe, bolj kot do sedaj, kot poročevalec za nov okvir Evropske unije za varstvo podatkov. Lahko rečem le to, da v primerjavi z besedilom iz leta 2012 je naš pristop zelo koherenten in veseli bi, če bi tako tudi ostalo. In če bo besedilo v doglednem času sprejeto. Povem zelo iskreno, zelo bi bilo zapleteno, če bi tisti, ki želijo vplivati na okvir Evropske unije, skušali uporabiti konvencijo za to, da bi unašali drugačne ideje in če bi temu sledil tudi Evropski parlament. Skratka, to bi nam zelo otežilo delo. Gladka potrditev brez večjih sprememb bi bila za nas eh, zelo korisna. Nasplošno pa naj povem, da moramo po mojem delati na nadaljni promociji te konvencije. Več držav bi morali vključiti v ta okvir. Eh, in vključiti moramo vse. Zelo lepo je, če kot zadnji spregovori poročevalec in nam razloži, kakšna so razmera. Gospod Walter, ali vas smem prositi, da odgovorite in da morda tudi povzamete nekoliko, potem pa bom prosil Sofi, če tudi ona lahko eh, v par besedah odgovori. No, sur la question de la, la violation des, des données, effectivement, on a. Torej, eh, v Strasburu smo o tem dejansko govorili in mnenje smo bili, da ne smemo iti predaleč pri zahtevah po tem, da se vključijo vse potencijalne kršitve. Za nas je pomembno to, da se osredotočimo na tiste kršitve, ki predstavljajo tveganje za temeljne pravice in eh, svoboščine. No, potem smo predvideli tudi, da naj bi zagotovili zadostna poblastila pristojnim organom, ampak ta imajo že itak vse pristojnosti za to, da obveščajo subjekte teh podatkov, če se jim to zdi pomembno, prav tako lahko to stori sam pooblaščenec za varstvo podatkov. Ker dva pravica do pozabe. To smo tudi obravnavali. Najprej smo menili, da ni nujno to izredno eh, zapisati kot eh, in pojmenovati pravico do pozabe, kajti obstaja tudi druge možnosti kot je pravica do eh, izbrisa podatkov, pravica do nasprotovanja in tako naprej. Skratka, z vsemi temi Eh, drugimi pravicami se izvaja pravica do pozabe in če preberemo tudi stališče Evropskega sodišča, v primeru Google je to tudi stališče tega sodišča. No, kar zadeva svobodo izražanja, ja, tu potrebujemo ravnovesje. Člen 9 konvencije namreč predvideva možnost določenih izjem od eh, določb konvencije, kar zadeva pravico do izbrisa v primeru, ko gre za pravico do izražanja. Tako da to ravnovesje je predvideno in tudi tu imamo sodno prakso Evropske sodiče za človekove pravice, ki uh, določa določene kriterije, ki jih je potrebno tu uporabljati. Kar zadeva pravico oziroma vprašanje soglasja, to je vprašanje, ki ga še nismo dokončno rešili, to je ena od odprtih uh, točk, glede katerih bo treba še. Uh, poiskati rešitve. Trenutno besedilo določa, da mora biti to soglasje izredno oziroma nedvoumno. To je dikcija trenutne direktive. Zaenkrat še nismo uh, našli razlike med tema dvema pojmama, ampak mislim, da se bo to kmalo zgodilo. Kar zdaj je fleksibilnost, ja, tu obstaja določeno tveganje, ampak treba imeti v mislih, da konvencija, ki je po svoji naravi, dokaj splošne narave, takšna, da ne moramo iti v vse podrobnosti. In zato smo ohranili dva motiva za eh, legitimnost, bodi si soglasje, bodi si nek eh, zakon, ki izpostavlja druge legitimne podlage. Tu se nastavljamo predvsem na člen 7.8 Evropske direktive, so pa tudi druge možne legitimacije, ki jih najdemo v različnih priporočilih sveta e, Evrope. No, če zaključim, ne samo povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar je dejal eh, Jan Filip Albrecht. Dejstvo je, da je nujno danes, da si pridevamo za promocijo te konvencije eh, in tudi izven držav sveta Evrope, da se privabi tudi druge države. Ni namreč normalno, da so podpisnice konvencije o boju proti kibernetski kriminaliteti, ki so tudi države izven sveta Evrope, da te države niso hkrati tudi podpisnice konvencije 108. Torej, to bo prvi korak, da tiste države, ki so že podpisnice konvencije o mm, kibernetski kriminaliteti, tudi postanejo podpisnice konvencije 108. Hvala. Zdaj pa še zaključna beseda gospe Kvasni. Hvala. Ne bom se vračala na vprašanja glede primera Google. Naj omenim samo to, da pri svetu Evrope smo razmišljali o ravnotežju med členoma 8 in 10, torej pravica do izražanja in pravica do zasebnosti. To so teme, ki se vlečejo že leta. Dejansko so bili oblikovana nekatera merila, ki jih je možno uporabljati v nekaterih primerjih, ne pa vseh, recimo definicija javne osebe. Skratka, nekaj že imamo in veliko je dopolnjevanja med tem, kar počne Strasbur. Ne samo dopolnjevanje, ampak tudi doslednost, tudi pristop EU e k Evropski konvenciji o človekovih pravicah je temeljnega pomena. Hvala lepa, Sofi, za to jedrnatost najprej naj ponovim. Konvencija 108 je za nas zelo pomembna in tudi Svet Evrope je za nas zelo pomemben. Hvala kolegom, ki so ostali in postavili vprašanja. Hvala tudi obema gostoma, gospodu Walterju in gospe Kvasni. S tem sestanek prekinemo do treh popovdan. Hvala lepa. Thank you very much. I'm sorry to rush, but it was, uh, nevertheless, it was a very good meeting